Colleghi, buongiorno, scusate il Kolegice in kolegi, dobro jutro. Se opravičujem za zamudo. Takoj bomo začeli z zadnjim sestankom pred poletnimi počitnicami. Če ni, eh, ma, nihče nič proti, predlagam, da sprememo zapisnik seje 18. junija 2013, ki ste ga prijeli. Ali ima kdo kaj proti? Ne, se pravi, da je s tem zapisnik sprejet. Želim vas opozoriti na to, da se današnji sestanek eh, prenaša eh, v živo po splitu. In takoj smo pri četrti točki. Med nami je eh, poročevalec Salvatoreja Kolino ki je že 18. junija pri, predstavil to poročilo. Danes vemo, da je bilo 392 predlogov sprememb, ja, kar seveda kaže, da uh, so kolegi zelo angažirani pri delu v tem, v tem odboru. Torej, danes se bomo pogovarjali o teh predlogih sprememb. 392 jih je bilo. In namen današnje razprave je, da še bolj jasno razumemo stališča posameznih kolegov, ki so predložili predloge sprememb. Torej, najprej dobi besedo gospod Jakolino, ki bo predstavil poročilo in predloge sprememb in potem sledi razprava, pri čemer bodo kot prvi dobili besedo v um, um, torej poročevalci v senci. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, kolegice in kolegi so temu poročilu namenili veliko pozornost, 392 predlogov sprememb smo projeli. torej pol uh, eh, manj kot uh, eh, pri poročilu, uh, pri umestnem poročilu. Torej, to je seveda, to seveda tudi kaže, da, uh, je, da so sestanki, kjer smo obravnavali to poročilo, bili zelo živahni. Gre pa seveda za temo, ki uh, je pomembna za vse evropske državljane. 77 kompromisnih predlogov je bilo, ki smo jih eh, dosegli z veliko eh, pripravljenosti za sprejemanje kompromisov v posameznih eh, političnih skupinah. In to, eh, in to je, eh, torej želim se zahvaliti predvsem tudi sekretarijatu, ki o tim koordinatorjem in vsem, ki so prispevali, da smo dosegli napredek v tej dejavnosti, ki je prav gotovo zelo pomembna. Sedaj pa nekaj besed o predlogih sprememb. Predlogi sprememb, ki so bili predloženi, prav gotovo pomenijo dragocen prispevek in pozitiven prispevek za izboljšanje izdelka, ki naj bi bil koristen predvsem za policijske organe, za preiskovalne organe, predvsem pa tudi za države članice same. Torej, v prvi vrsti gre za predloge sprememb, ki potrjujejo to, kar piše v poročilu in ki tudi ne dodajo bistvenih vsebin opravljenemu delu, ampak seveda sem pripravljen z drugimi skupinami eh, se dogovoriti za kompromisne predloge, tako da eh, bomo eh, vsebinsko čim bolj točno zajeli jedro tega dela. Torej, če preveč eh, amanmajev, potem to seveda tudi otežuje delo. Zato smo morali eh, zadevo tudi malo racionalizirati, tako da smo določili prioritete, kar zadeva organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja. Razen tega smo v zaporočilo za konec mandata predvideli, da vključimo tudi Torej, da vključimo vse sebine, ki eh, so nam bile naložene z dodelitvijo mandata. Torej, zdaj pa posamezne teme, trgovanje z ljudmi. Tu smo se ukvarjali z določenimi predlogi sprememb, ki smo jih vključili v kompromisni predlog, nekatere pa ne in ki so bili, bili sedaj ponovno predloženi. Eh, de, kolege De Jong in Sondegard so pripravili dokončni seznam prioritet, torej to je napor, ki ga je treba ustrezno ceniti. Eh, s podporo sekretarjata sem moral tudi Eh, ustrezno prilagoditi amandmaje, moral sem deloma vsebine premakniti iz, um, torej iz amandmajev v druge. Združeno kraljestvo je ravno v teh dneh Eh, bistveno prispevala k pravosodnemu sodelovanju na področju eh, naloga za prijetje. To smo si na vsak način želeli, da bi pravosodno sodelovanje temeljilo na zaupanju med državami članicami. Tudi državni tožilci so v državah članicah dokazali, da se resno borijo proti organiziranemu kriminalu. in eh, tudi strokovnjaki so vključeni v to delo, ki dobro poznajo mafijske stru, eh, strukture in kako delujejo. Eh, gospa Fajun in drugi so eh, pred, podali predloge sprememb o zvezi z bankovci za 200 in 500 evrov in sledljivost letih. Gospod Karon je govoril tudi o ekomafiji in potem torej šlo je za hudodelske družbe, potem torej Potem gre za eh, zasek eh, premoženske koristi, predsednica Alfano je prispevala k temu, potem novi viri za agencije Verik Matije in drugi so prispevali predloga o tim vloga eh, združevanja teh eh, hudodelskih družb in potem ukvarjanje predvsem z žrtvami. Tu smo si ogledali situacijo v Italiji in eh, vprašanje je, ali nam bo uspelo pripraviti predlog, ki bi lahko veljal potem za vse države. gospa predsedujoča. Eh, dodelili ste mi 20 minut, ki pa jih ne bom izkoristil, bom krajši. Eh, na zadnji strani najdete moj predlog spremembe 387, ki ga ne. Ne bom zdaj prebral. V tem predlogu sem poskusil povzeti vse pomembne sestavine glede prioritet in ciljev naših skupnih naporov. Tako, torej gre za eh, Ehm, definico organiziranega kriminala, ehm, potem organiziranega kriminala po mafijskem vzorcu, eh, potem davčne oaze, potem prirejanje izidov na športnih dogodkih, potem krepitev eh, sporazumov o pravosodnem sodelovanju, medsebojno spoštovanje oziroma priznavanje sodb potem izključevanje podjetij, ki so bile pravnomočno iz, uh, obsojene iz um, odaje javnih naročil. In tudi nekaj zadev je v zvezi z uh, kibernetskim kriminalom. 2012 smo začeli z delom, zdaj smo v juliju 2014, torej po 15 mesecih, intenzivnega dela smo pripravili ta izdelek. E, mislim, da smo obravnavali teme, ki so in da smo v teh razpravah tudi e, bolje razumeli te teme. Torej, imeli bomo še eno srečanje za eh, razpravo o predvsem tudi kompromisnih predlogih in sicer v prvem tednu septembra 17. pa bo potem v odboru končno glasovanje. V tej fazi mislim, da sem vam podal, lahko podal pač tako splošen pregled in želim opozoriti vse na to, da bi bilo dobro, če bi Eh, lahko soglasno sprejeli to poročilo, kajti o teh temah ne more biti razhajanj mnen. Torej, in tudi ob, mm, torej na sredini mandata smo že ugotavljali to soglasje. Na vsak način potrebujemo Eh, veliko podporo za ta, to poročilo, ki je izrednega pomena za Evropo. Hvala. Preden odprem razpravo, želim eh, pozdraviti gosporuzo Tomažič, ki zastopa Hrvaško, ki je od prejšnjega tedna članica v Evropski uniji. Prisrčno dobrodošlo eh, kolegica v, v imenu skupine ICR immediatamente il dibattito do subito la parola. Sedaj pa, takoj dobi besedo Veronique Mathieu, 3 eh, minute. Merci madame la présidente, 3 minutes ça va être euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tri minute bo čisto preveč. V bistvu bi rada samo čestitala poročevalcu za odlično upravljeno delo na tem končnem poročilu. Rada bi čestitala tudi vsem kolegom, ki so uložili amandmaje. 392 amandmajev mislim, da je številka, ki izkazuje interes, ki ga imajo kolegi za to poročilo in ki so ga izkazovali v preteklih mesecih v razpravah, ki smo jih imeli in nasplošno tudi to izkazuje interes za delovanje tega odbora. Ta odbor je bil spostavljen na željo kolegov iz odbora Libe, ampak nasplošno tudi strani vseh kolegov poslancov v plenumu, tako ga želim samo povedati, da je zelo pomembno. Vsi smo želeli ustanoviti tega odbora. Končno poročilo je zdaj tu z ustreznimi amandmaji. 700 amandmajev smo že imeli o, pri prvem poročilu, umestnem poročilu. Tu zdaj pa mislim, da zelo dobro izražamo skrbi in želje vseh kolegov, kar zadeva boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, ki je res zelo velika, velika težava Evropske unije, gre torej za boj proti trgovini z ljudmi, proti organiziranemu kriminalu, eh, za policijsko pravosodno sodelovanje, boj proti mafiji. Eh, govorili smo tudi o bankovcih po 500 evrov. Ne bi zdaj ponavljalo vsega, kar je Salvatore že povedal, ampak eh, tako kot on, si tudi sama želim, da bi našli čim več kompromisnih amandmajev septembra in da se bomo potem lahko vse politične skupine nekako združile okrog eh, rešitev za problem, ki ga imamo vsi skupaj v Evropi. No, naj povem, da smo v pogovoru z litovskim predsedstvom izrazili svoje prioritete, svoje pomisleke, pa tudi litovsko predsedstvo je predstavilo svoje prioritete in eh, lete vključujejo tudi to področje. V mislih imam pogovor z litovskim notranjim ministrom, ki mislim, da deli naše skrbi na tem področju in mislim, da se je treba lotiti organizirane kriminala znotraj Evropske unije in eh, to aktivno tudi v kontekstu njihovega predsedovanja. Hvala lepa. Zdaj, Aha, sedaj pa gospa Fajon, tri minute. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa eh, Salvatoru za to um, osnutek tega končnega poročila in za izjemno um, dobro opravljeno delo. Tudi vsem ostalim poročevalcem v senci in koordinatorjem in ostalim kolegom. Upam, da bomo z dopolnili končni izdelek še izboljšali. Um, močno si želim da bi um, ta dokument septembra evropske vlade v čim večji meri tudi upoštevale borba proti organiziranemu kriminalu korupciji in pranju denarja postaja zelo resen evropski eh, globalni problem in eh, zelo očitno je da v tem reševanju nismo uspešni in učinkoviti v naši politični skupini imamo več eh, vrst predlogov sprememb mogoče bi jih še enkrat omenila nekaj tistih ki se mi zdijo posebej pomembne najprej problem trgovine z ljudmi ta zadeva vse evropske države kot države izvora tranzita ali končne destinacije in problem danes vse bolj narašča saj vse države članice niso ratificirale vseh eh, mednarodnih instrumentov dogovorov in Um, pravnih obveznosti kar bi naredilo borbo proti trgovini z ljudmi bolj učinkovito. zato se mi zdi da moramo vedno znova opozarjati na ta problem saj so žrtve um, te trgovine povsem v rokah trgovcev prisiljene so plačevati običajno zelo velike dolgove največkrat nimajo pravih identifikacijskih papirjev živijo v strahu in pod stalnimi grožnjami. Tako da um, je potrebno tu narediti veliko več in upam, da bodo kompromisni predloge v tej smeri zadostili in pokrili vsa številna dopolnila, ki so bila vležena. Glede pravic migrantov bi um, opozorila na to, da smo med dopolnili predvsem opozorili, da veliko pripornih centrov po Evropi ne ravna v skladu s temeljnimi pravicami, ko gre za vprašanje migrantov. Omenili ste predloge v zvezi z bankovci in sledljivostjo bankovcev za 200 in 500 evrov. Jaz lahko povem, da usporedno v odboru Libe um, delamo na poročilu, ki um, skuša se boriti proti vse večjemu številu primerov ponarejanja in tu sledimo priporočilom predvsem policijskim in pravosodnim organom. Zauzemamo se, da bi v Evropski uniji vzpostavili minimalno sankcijo za vse kriminalne dejavnosti v zvezi s ponarejanjem nad 10 tisoč evri in ta minimalna sankcija v Evropski uniji naj bi bila vsaj šest mesecev. Toliko za informacijo, v nekaterih državah to že velja, povsod pa ne. S kolegom Marito in Salvatorejem v moji politični skupini opozarjamo tudi na pomen, da večje število zločinov na kmetijsko pridelovalnem sektorju ni le resna grožnja zdravju našim evropejcem, ampak povzroča tudi izjemno škodo za tiste države, ki so si kakovost hrane postavile resnično v ospredje še dve stvari bi želela omeniti ko gre za igralništvo tu predlagam črtanje dela ki govori o zakonitem igralništvu formulacijo kot poslovne dejavnosti glede na to da, da zakonito igralništvo ni v vseh državah članicah evropske unije priznano kot takšno. In ko govorimo še o pravnih sistemih v naših državah, očitno je, da so ti um, predvsej neučinkoviti, zelo počasni, predvsem pa da ne uživajo zaupanja naših državljanov. Zato jaz posebej in vnovič opozarjam na pomen neodvisnosti sodstva, na učinkovit in neodvisen pravosodni sistem, ki je nujen za vladavino prava, predvsem pa da sodišča nikakor ne smejo biti predmet kakršnega koli vpliva ali različnih interesov in da moramo promovirati neomejene sodniške mandate kar bo sodnikom omogočalo da odločajo resnično v skladu z vladavino prava. toliko mogoče o, o nekih amandmajih ki se mi zdijo pomembni zame in za, za mojo politično skupino želim seveda da bi našli čim več kompromisov in da septembra kar se da čim bolj uspešno in z nekim resnično dobrim in uravnoteženim predlogom zaključimo delo tega odbora. hvala lepa. Grazie onorevole Fayon. Hvala gospa Fayon. Tri minute gospod Newton Dan. Uh, thank you very much, Madam President. Um... Hvala, gospa predsedujoča. Veliko dela smo opravili v zadnjih 12 mesecih, veliko informacij smo zbrali in sedaj moramo pripraviti dober, eh, zaklju, dobro zaključno poročilo, da ne bo eh, delo zaman. To je ključni trenutek. Najbolj pomembno, kar lahko stori naš odbor, je, da zagotovi, da ko bomo končali, torej oktobra moramo končati, žal, da to ni bilo za manj to delo, temveč da eh, nekako eh, povemo, kaj naj bi ljudje v prihodnosti storili, kaj naj stori nov parlament, ali bo ustanovil pod odbor ali odbor, ki bo nadaljeval s to delom da ne bomo rekli, samo to delo je bilo opravljeno 2014 in zdaj to, na to lahko pozabimo. Skupaj moramo odločiti, kaj naj parlament stori in kaj naj odbor stori. E, torej, naslednje leto bomo imeli tudi novega komisarja in potem moramo videti, kaj kako to naprej obravnavati v komisiji in kako bo parlament nadziral to delo. Torej, to je nekako eh, dediščina za prihodnost, kaj naj eh, parlament stori v prihodnje in tudi kako eh, bodo ravnale države članice. Tako kot je Tanja Fajon ravno rekla, da države članice ne ratificirajo teh sporazumov, to je nezaslišano in moramo si to ogledati. Veliko dela čaka še za prihodnost. In razen tega se mi zdi, da so se pomembne teme pojavile v tem delu in sicer države članice ne sodelujejo učinkovito čezmejno, bodi si iz eh, zgodovinskih razlogov zaradi eh, pomankanja zaupanja različnih jezikov in tako naprej. In zato je treba zagotoviti veliko boljše čezmejno sodelovanje. Pogosto slišimo, da kriminalci zelo dobro čezmejno sodelujejo, države članice pa zelo slabo. Torej, to je treba popraviti. Eno od področji, za katero menim, predvsem kar zadeva delegacijo v Washingtonu, da potrebujemo tudi eh, neko zvezdno policijsko uh, silo v Evropi. To naj bi bil pravzaprav tudi naš cilj. Torej, da pomagamo Europolu, da uh, ima pooblastila tudi na cesti, torej ne samo, da zbira neke podatke. In drugo področje, ki si ga moramo ogledati, je, torej dobro je, da imamo dobre statistične podatke, to že, ampak vse, kar obstaja, se tudi ponareja. Veliko zadev se ponareja, ne samo iz Kitajske, temveč tudi iz eh, drugih delov sveta in to seveda uničuje delovna mesta v Evropi in imamo manj davčnih prihodkov. In če bi imeli ta delovna mesta in ta, te davčne prihodke, bi lahko se izvlekli iz recesije. Tu je treba nekaj storiti. Tam še nekaj je šokantno in tisti, ki so bili v New Yorku, so to videli, kako majhen delež kontejnerjev eh, se preverja pri. Uh, torej teh kontejnerskih pošiljk. Rekli so nam, da samo pet odstotkov eh, kontejnerjev v New Yorku kontrolirajo, tudi če vedo, da drugi kontejnerji vsebujejo kokain in drugo ponarejeno blago. Eh, in tudi v Antwerpnu so nam rekli, da preverjajo samo tri odstotke kontejnerjev. 97 odstotkov kontejnerjev, ki prihajajo v Evropo, sploh ne kontrolirajo in to je seveda velika možnost, velik potencial za ponarejanje, ponarejanje kokain in tako naprej. Torej, in potem, kaj bomo storili pri eh, teh pomankljivih kontrolah v Evropi, ki seveda nudijo velike možnosti eh, kriminalcem. Potem čezmejno, eh, čezmejna izmenjava podatkov. Eh, župan Giuliani v New Yorku je bil zelo uspešen s tem načelom, da ni nobene tolerance za kriminaliteto s tem, da je eh, povezal policijske enote posameznih delov mesta in jih prisilil, da izmenjujejo podatke in s tem so bili tudi bolj učinkoviti. Razen tega potrebujemo tudi skupne prakse v Evropi, kar zadeva kazni, kar zadeva eh, za seg eh, premoženske koristi iz kaznivih dejanj. E, tako da kriminalci ne bodo izkoriščali tistih držav, kjer je ta zakonodaja najbolj šipka. Veliko moramo storiti tudi na področju kibernetskega kriminala. Potem transparentnost, preglednost. Mnogi strokovnjaki so nam rekli, da je eh, del. Eh, eh, Pomemben dejavnik za uspeh transper, transparentnost. Če je vse pregledno, če je vse transparentno, potem kriminalci nimajo toliko možnosti. Torej, veliko nas čaka še v prihodnosti. Te teme smo ugotovili v tem začasnem odboru. E, e, torej, <laughs> mogoče sem tudi že presegu čas, ki mi je namenjen, ampak da povem še naslednje. Včeraj Združeno kraljestvo. E, o, menilo, da se bo, da bo isk, uporabilo možnost opt-outa iz vseh eh, eh, iz policijskega pravosodnega sodelovanja in to res ni spremljivo, to je tako neumno, eh, kar želi storiti britanska vlada. Kot kompromis, eh, torej mi pravimo, ne tega naredi, to je neumno, to pravi naša stranka v koalicijski vladi, ampak seveda bodo to storili. To je pač tudi m, mm, koalicija. E, torej, to, kar včeraj ni bilo rečeno, kar vlada ni razložila, kajti to je velika zadrega. Torej, Združeno kraljestvo se hoče izključiti, izuzeti iz vsega in potem bodo morali se ponovno pogajati, Uh, uvedbi in vključitvi vseh 35 ukrepov, pri katerih pa še želi sodelovati Združeno kraljestvo. In če povsod izberemo opt-out, potem nikakor nismo zaščiteni pred organiziranim kriminalom. Kajti potem bi morali ponovno se pogajati o 35 ukrepih, ki pa jih želi uvesti Združeno kraljestvo. Torej, Združeno kraljestvo postaja nekako odprta tarča s tem, da zavrača vso mednarodno sodelovanje z drugimi državami in s tem se odpira dolgo prehodno obdobje. E, in to je pravzaprav neodgovorno. Ampak britanski konzervativci in tim je žal že zapustil ta odbor, on je še nekako med bolj pametnimi konzervativci, torej še enkrat veliko dela ostaja za prihodnost iz tega, kar smo tu storili. Predsedujoča prosi govornika, da konča. Najti moramo dobre kompromise, da bomo zagotovili, da bo ta zapuščina za prihodnost dobra. Hvala. Eh, predvsem si govoril tudi o zadevah, ki eh, se nanašajo na eh, Združeno kraljestvo. Besedo ima gospa Borselino. Hvala. Tudi jaz želim začeti s tem, da se zahva, zahvalim vsem v odboru, predvsem predsedniku, pa tudi drugim kolegom, poročevalcu, gospodu Jakolinu in vsem, ki so z velikim navdušenjem sodelovali pri tem delu. že, že obravnava te teme sama po sebi nekaj pozitivnega. Tudi število predlogov sprememb, ki je še vedno zelo visoko, kaže na pomen, ki ga prispisujemo tej temi. In tudi če eh, udeležba na sestankih ni vedno tako množična, je to seveda deloma rezultat tega, da usporedno potekajo druga dela. Torej, če naredimo bilanco, moramo povedati naslednje. E, time, ki jih je uporab, obravnaval ta odbor, so velikega pomena in so tudi e, naletele na ustrezen odziv. E, mislim, da e, gre predvsem tudi za to, da to obravnavamo. S, e, tako, da dodamo nekaj novega, da ne obravnavamo samo to, kar že poznamo iz preteklosti. In mislim, da nam je to uspelo in to je najbolj pomembno. Predlogi sprememb, ki so bili predloženi, eh, so, tako kot je povedal gospod Jakolino, eh, deloma poudarjajo tematike, ki so že v poročilu, so pa tudi neki novi, naprimer ekomafija, to smo prej spregledali in ekomafija, to je nekaj, kar nikakor ne smemo spregledati in to je treba upoštevati, če obravnavamo to tematiko, ki, to se nanaša na celo Evropo, ne samo na nekatere države članice, isto velja za trgovino z ljudmi. Je že res, da poročilo govori o tem, vendar treba je nekatere stvari tudi ustrezno povdariti in poglobiti in mislim, da to nika, nikoli ni odveč. E, kolega Moraes, naprimer, poudarja e, nezakonito priseljevanje oziroma neregularno ne priseljevanje in ne nelegalno, nezakonito priseljevanje. Tudi ta, to razlikovanje je pomembno. Potem dvojni kanal, tega priseljevanja, torej na eni strani premoženska korist za kriminaliteto in na drugi strani predvsem huda situacija žrtev, tako kar zadeva črni trg dela, tudi, kot tudi kar zadeva prostitucijo. Na področju kmetijstva je bilo rečeno, da je pri živilih eh, se pojavilo več problemov, to je zelo kompleksna zadeva. In še nekaj, kar eh, je moja skupina želila izraziti v predlogih sprememb, je vključitev in povezava med kriminaliteto v Evropi in tremi pomembnimi tematikami. In sicer um, trgovina z odpadki z umetno, uh, in z umetnostnimi, uh, z umetniškimi deli. Torej, uh, o bankovcih je bilo že nekaj povedano in o sledljivosti tega. E, torej tudi raziskovalno novinarstvo je treba pri tem e, omeniti in predvsem zaščito raziskovalnih novinarjev, kar zadeva specifikacijo želim, da bi eh, predvsem upoštevali tudi eh, goljofije na evropski ravni in da to naj ne bi bil samo eh, upravni prekršek, temveč kazensko dejanje, kaznivo dejanje. E, torej v Italiji smo že pred 18 meseci se odločili tudi za to, strožje. Ehm, ehm, torej zato, da se spomnimo vseh, ki so trpeli zaradi mafije, zaradi organiziranega kriminala 21. marc bi eh, lahko bil tak datum, ki bi bil primiren tudi za druge države, eh, mogoče tudi kak drug. Ampak želimo pač povdariti, da to naprimer pri nas že obstaja, da se spominjamo pomina tega. Tako da. Eh, se s tem še okrepi sporočilo, ki ga želimo posredovati javnosti. Torej želim še enkrat povdariti, da je bilo opravljeno zelo pomembno delo. Torej morali smo uh, se uh, kopati skozi zelo obsežno uh, tematiko in to seveda tudi utemeljuje to, da smo ustanovili za to poseben odbor tako da tega ne obravnavamo samo nekje ob robu. E, upam, da bo to, e, da bo zagotovljena tudi kontinuiteta dela na teh temah, da ne bo ostalo samo pri lepi pobudi, e, ki se bo končala. Mislim, da smo začeli in Evropa in Evropska unija, verjamem, da želi nadaljevati. Eh, z obravnavo teh tem. Hvala, gospa Borselino. Ali se še kdo prijavlja za razpravo? Ne. Preden. Oziroma da. Prosim. Gospod Džobron. Dziękuję. Chciałbym również... Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom in tudi vsem tistim v sekretarijatu, ki ste sodelovali pri pripravi tega pomembnega dokumenta. Na kratko bi se rad opredelil do dveh vprašanj, ki ste jih tu poudarjali in ki mislim, da sta zelo pomembne. Mislim, da si to morda zasluži še nekako dodaten povdarek, ko bomo obravnavali amandmaje. Gre namreč za vprašanja, o katerih smo nasplošno že govorili, ampak eh, kar zadeva učinkovitost njihovega uveljavljanja v posameznih državah, pa tu mislim, da ostaja še veliko za narediti. Gre torej za zaplembo premoženja pridobljenega s kaznevimi dejanji in eh, v kontekstu organiziranega kriminala. Torej, ta element je nekaj, kar se z vidika izvajanja v državah članicah izkazuje zelo raznoliko. Izkušnje posameznih držav kažejo, da je to zelo pomembno in tudi učinkovito orodje pri boju proti vsem oblikam organiziranega kriminala. Sam sem priča številnim težavam na polskem pri uveljavljanju teh rešitev v zakonodaji na učinkovit način. Torej, da bi dejansko uspeli zasegati premoženje pridobljene na nezakonit eh, način, ne nujno zgolj za premoženje, ki se kupi neposredno z denarjem, pridobljenjem iz eh, kaznevih eh, dejanj, ampak eh, tudi premoženje, ki potem se oplemeniti na nek način s pomočjo takšnega, takšnih sredstev. No, v številnih evropskih državah mislim, da je treba še podariti pomen učinkovitega izvajanja takšnih predpisov. To se mi zdi zelo pomembno. Naslednja zadeva, o kateri bi tu rad spregovoril, je eden od elementov tega poročila in sicer oblikovanje skupnih preiskovalnih ekip v Evropski uniji. Mislim, da glede na naravo te kriminalitete, mislim, da je organizacija skupnih preiskovalnih skupin strani policije ali tožilstva predstavlja praktično nujo in eh, nekaj, kar je ključnega pomena za uspešen boj proti organiziranemu kriminalu. In mislim, da je pomembno, da tu omenim tudi ustrezne izkušnje. Sam kot nekdanji ministr za pravosodje in kot nekdanji državni tožilec eh, sem eh, organiziral preiskave proti organiziranemu kriminalu na ozemlju Polske in Polske. Italije in eh, mislim, da smo tam bili priča odličnemu sodelovanju, ampak eh, veliko težav smo imeli tudi s predpisi pri oblikovanju takšnih skupnih preiskovalnih ekip. Tako da upam, da bodo naše aktivnosti šle v smer tega, da se spremembe predpisov na tem področju vendarle naredijo na bolj daljnoviden način in da nam to omogoči učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu. Hvala. Grazie, kolega Zobro. Hvala, gospod Zobro. Sedaj pa gospod Schmidt. Thank you very briefly. I just, uh... Hvala, čisto na kratko bi se rad zahvalil poročevalcu in uh, poudaril to, kar je moj kolega in prijatelj Bill Newton dan dejal. Oboje, kar se dejal, to, da je Združeno kraljestvo uh, tu uveljavlja svoj opta v te katastrofa. No, ampak mislim, da moramo storiti več in besedilo v tem poročilu je nekoliko pre eh, šipko. Mislim, da moramo biti nekako strožji, kajti če ne, ne bomo rešili eh, teh problemov, če ne bomo ustanovili neke evropske policije ali kakorkoli bomo že temu rekli. Naj vam dam en praktičen primer. Na Sinaju Imamo veliko primerov trgovine z ljudmi. Vemo, kako je zdaj z Egiptom in še posebej iz držav, kot je Eritreja, naprimer, konkretno 4000 ljudi prebegne preko meje vsak mesec in končajo na Sinaju. Torej, končajo v puščavi Sinaj, kjer jih eh, ugrabijo, mučijo, eh, poročila pravijo celo, da se potem trguje z njihovimi organi v drugih državah. Odkupnina za njih znaša do, od 30 do 40 tisoč evrov. No in pred nekaj tedni je potekal sodni proces v Štokholmu in dva, dve osebe, ki sta živeli na švedskem, sta bili obsojeni dejansko ste bili obsojeni. In uh, vemo torej, da se to odvija tudi drugot po Evropi, ampak ničesar ne moremo storiti eh, z temi kaj skupnimi preiskovalnimi ekipami znotraj Evropole, kako se temu že reče. Preden nekdo na neki, v neki policiji, v neki državi reče, da želimo na neki zadevi delati skupaj, se nič ne zgodi. In to je čudno. Vemo, da se to dogaja, veliko krat. Zdaj imamo celo prvo obsodbo v Evropi in ne odzivamo se, vsaj ne pravočasno. In to mislim, da je zelo slab signal in zato bi rad povdaril, da potrebujemo boljše, ne le sodelovanje, ne, dejansko potrebujemo evropsko policijo. Vem, da je to težko, še posebej za Britance, tudi za moje sodržavljane, no pa tudi za vaše, no vidite. No, ampak če dejansko želimo nekaj storiti proti organiziranemu kriminalu, potem mislim, da potrebujemo takšno evropsko policijo in mislim, da vsekakor lahko podpremo tiste amandmaje, ki zagovarjajo hitrejši in eh, bolj osredotočen pristop k temu vprašanju. Sedaj pa kolegica Vajlar. Ja, hvala lepa, kolega Šmit. Rada bi se na kratko odzvala na to, kar ste vi dejali. Še vedno upam, da bomo zdaj z danes ali jutri ali pojutrišnjim imenovanim evropskim eh, tužilcem eh, prišli do koraka naprej in da bomo imeli na nek način eh, nek organ, ki bo imel ustrezne pristojnosti na tem področju, da bo to izšlo iz vsega skupaj. Tako da nisem ravno ne vem kako pesimistična in upam, da bomo prihodne leto, zdaj je to prepozno za ta konkretni primer v Štokholmu, ampak ga bomo vsaj za prihodne leto lahko zelo intenzivno začeli delati na tem, najkasneje seveda po naslednjih evropskih volitvah. Grazie, Barbara, Hvala lepa, Barbara. Zdaj, preden dam besedo poročevalcu, naj vas samo uh, spomnim na naslednje. 9. septembra v Strasburgu torej bomo imeli razpravo bistveno bolj poglobljeno razpravo o amandmajih, torej gre za izredno sejo odbora Krim in eh, popovdne v torek 17. september bomo imeli glasovanje v odboru Krim, razen če pride do kakšne preložitve ali do kakšnih težav. Upam, da bomo te stvari čim prej rešili, če se bodo pokazale. No, v prispevku Bela Njutna Dana, ko je govoril o svojih pomislekih glede hipotetičnih možnosti, da se določena področja vedno bolj odpirajo v organiziranemu kriminalu. To je nekaj, kar je že dejstvo, bil, ker eh, se spomnim tudi na to, kar je dejal Ole Schmidt in kar, kar je dejala Barbara Weiler. Namreč mislim, da politika v državah članicah podcenjuje te stvari. Koliko krat smo že to rekli, ampak vendarle poma, obstaja pomankanje politične volje v državah članicah, da bi ratificirali eh, vse potrebne mednarodne sporazume. Namen našega odbora je bil, da se lotimo uspešne boje proti razrednemu kriminalu, pranju denarja in tako naprej. Eh, ampak vsi vemo, kako pomembno je, da se okrepi in izboljša sodelovanje med državami članicami in seveda tudi mednarodno sodelovanje. Zdaj, glede na dejstvo, da je delo našega odbora predmet obravnave številnih držav članic, pa tudi tretjih držav v Washingtonu na našem zadnjem potovanju tja, mislim, da se je izkazalo točno to tam eh, vlada velik interes in predvsem navdušenje ameriških oblasti nad našim eh, delom in to je nekaj dokaj novega. No? Ampak to, kar bi bilo potrebno analizirati, po mojem mnenju, je, da države članice in tudi Evropol, ampak dokler države članice ne bodo dojele, da morajo uložiti prav vse v varnost in da to ne more pomeniti zgolj represijo ali militarizacijo celo, ampak da je treba krepiti svobodo, demokracijo in varnost za naše državljane v vseh osmeritih državah. Torej, dokler ne bomo dojeli tega, bo naše delo, delo, ki bo seveda opozarjalo na vse pomembne zadeve, eh, na mizo bomo na nek način dajali vse potrebne elemente, ki so potrebni za uspešen boj, manjkala pa bo politična odločitev, ki je konec koncev ključna tu. No in če bomo zdaj naredili korak nazaj, oziroma če pogledamo nekoliko nazaj, leto nazaj, takrat praktično niče, nihče ni govoril tako, kot govorimo danes. In v tem letu se je storilo ogromno. Imeli smo številne seje, številne zaslišanja, prisluhnili smo strokovnjakom, eh, tožilcem, sodnikom, predstavnikom policiji, eh, novinari. Skratka, vsi so na nešteto načinov izpostavili svojo realnost v boju z organiziranim kriminalom in zato smo ugotovili, da je potrebno več kot zgolj izmenjava informacij, ampak izmenjava najboljših praks. Tako da bi se ob tej priložnosti zahvalili sekretarjatu, koordinatorjem in eh, vsem kolegom, ki so sodelovali pri zasedanjih tega odbora. Na začetku smo menili, da bo to odbor, ki bo zgolj nekako pripravljal neke študije, ampak eh, mislim, da je pomembno, da se izpostavijo tudi te komponente našega dela. In eh, izkazalo se je, da je naše delo konec koncev privedlo do nekaj zelo otipljivega. In delo našega odbora je celo postalo ena od prioritet tega mandata. To torej pomeni, da ko se dejansko spozna dejanske probleme, potem ni nekih eh, političnih ideoloških težav. In tu res moram se pokloniti vsem kolegom, koordinatorjem in vsem članom, ker nikoli ni prihajalo do povzdignjenih eh, glasov, do kakršnih koli sporov, do kakršnih koli situacij, ki bi jih uteknili ne razumeti v smislu mm, političnih delitev, ampak smo bili vedno popolnoma enotni in zato se zahvaljujem poročevalcu Jakolino, ki je bil uspešen pri zbujanju interesa kolegov, čemu nismo bili priča v preteklosti. Ogromno je amandmajev, kar mislim, da tudi kaže velik interes za to delo. In eh, poročevalcu je uspelo konec koncev najti takšno rešitev, ki pomeni, da je to delo, delo pod katerega se vsi stocotno lahko podpišemo. Da je 392 amandmajev je veliko, eh, ampak vendarle se vam moram vsem zahvaliti, ker delo ni bilo enostavno, čaka nas še zadnji korak, ker dela ni, delo ni enostavno in je bilo enostavno, ampak mislim, da smo tu vendarle uspeli izpostaviti problematiko, ki jih v preteklosti v tem parlamentu nismo obravnavali, ker prosto ni bilo politične volje za to. Dejstvo, da smo vse te stvari izpostavljali, jih pojasnevali, eh, Vse to so pomembni vidiki in uh, mislim, da vse to pomeni, da je delo našega odbora res bilo na visoki ravni, zato se zahvaljujem vsem. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu, ki je vedno bilo aktivno v smeri reševanja teh problemov in hvala tudi vsem koordinatorjem in poročevalcu za to delo, ki sem prepričana se bo zapisalo v zgodovino Evropskega parlamenta in eh, kot je dejal Bill Newton Dunn, Tudi jaz upam, da bomo z novim sklicem tega eh, parlamenta eh, vendarle dozorilo spoznanje, da to ni konec, ampak šele začetek širšega projekta, katerega edini namen je zagotavljanje varnosti eh, ne le finančnih interesov Evropske unije, ampak tudi naših državljanov in demokracije, v kateri živijo. Tako zdaj pa besedo predajam še poročevalcu. Hvala, gospa predsedujoča, torej bom zelo kratek. Zelo pozorno sem prisluhnil eh, prispevkom. Eh, zdilo, te pripombe so na vsak način zelo zanimive. Hvala tudi za. Eh, zahvalo, ki je bila izražena, čeprav je to bila seveda eh, skupin, čeprav je to bilo skupinsko delo. Torej, gre predvsem za pravosodno in policijsko sodelovanje. To je treba okrepiti. Uh, tako kot je povedal gospod Schmidt, on je rekel, da je to prešipko izraženo, ampak jaz nisem tega mnenja. Mislim, da z izmenjavo informacij, z močnim pravosodnim sodelovanjem in policijskim sodelovanjem, lahko s eh, skupnimi preiskovalnimi skupinami eh, nam bo uspelo zaščititi ekonomske in finančne interese Evropske unije s skupnim delom. To so torej cilji, ki smo si jih zastavili. In mislim, da smo te cilje v poročilu in v, te, v besedilu tudi uh, ustrezno izrazili. Potem uh, priseljevanja. V zadnjih dneh je papež Frančišek eh, potoval na Lampeduzo in uh, tudi dal neko gesto ki je velik simbol. E, torej, e, to je seveda pojav, ki je velik problem in ki e, povzroča tudi zelo veliko žrtev. Boj proti e, trgovini z ljudmi e, je treba videti tudi kot boj proti organiziranemu kriminalu. In verjetno moramo tu še nekaj stvari v besedilu bolj povdariti. Potem, kar zadeva eh, stave eh, pri spletnih igrah in tudi to je pogosto v rokah organiziranega kriminala. O tem smo govorili in to, eh, ta razprava se bo nadaljevala. Eh, v Evropi imamo tudi že nekaj sodb o tem, tudi eh, Evropskega sodišča, eh, ki bolj povdarja načelo subsidijarnosti pri tem. Strinjam se s kolegico Borselino, eh, kar zadeva živila in eh, kmetijstvo in da je tudi to lahko kaznivo dejanje. Strinjam se s Tanjo, kar zadeva voljo, da najdemo kompromise. Seveda se moramo vsi potruditi da najdemo kompromise. Govorili smo o bankovcih, o igrah na srečo in o prisiljencih. Vsi smo mnenja, da je uh, torej, da bo evropski uh, tožilec prav gotovo uh, odigral pomembno vlogo. Tudi evropska policija je lahko nek cilj, ampak eh, mislim, da je to bolj, bolj dolgoročno, dolgoročen cilj. Medtem pa moramo ustrezno uporabiti skupne preiskovalne skupine. Govorilo se je tudi o raziskovalnem novinarstvu. Tu se strinjam s tem, kar je povedala prijateljica in kolegica Veronik. Govorila je o ekomafiji in o e, pomenu sodelovanja pri tem. Ob tem gre za lastno pranje denarja, ki naj bi bilo kaznivo dejanje v vseh državah članicah in tudi druge eh, davčne goljufije. Potem neizvoljivost oseb, ki so obsojene zaradi teh dejanj. In izključitev podjetij iz. Eh, oddaje javnih naročil za, v primeru pravnomočne obsodbe. Tako da bo zagotovljeno, da bodo poštena podjetja nagrajena pri teh javnih naročilih in eh, podjetja, ki so storila taka kazniva dejanja, pač izključena iz takih javnih naročil, kar zadeva Torej, Evropski parlament je jasno povedal, kakšen je namen eh, tega pododbora. Ampak eh, mislim, da eh, potrebujemo neko, eh, nek horizontalni lobby za naše time, tako da bomo lahko delali do konca mandata, da pa bo tudi v naslednjem mandatu eh, možno, torej v sedmem mandatu možno nadaljevati to delo. To so izrazili vsi. Newton Dunn je povdaril, da je treba zagotoviti kontinuiteto eh, za to, kaj ti parlament. Izkazalo se, se je, da je velika pripravljenost za delo na tem področju in gre za evropske izzive. V bistvu se vsi strinjamo o tem. In naš cilj naj bi bil, da uh, pripravimo bitko in uh, besedilo, okretno besedilo, ki bo omogočilo, da se ga čim bolj, na čim bolj učinkovit način lahko tudi uporabi. Tako da bo čim več držav članic postalo pozorno na to in da bodo uh, eh, videle nujnost usklajevanja, predvsem tudi zakonodaj, tako da bo bolj uspešen boj proti mafijskemu združevanju. V Italiji že imamo določene določbe, ampak treba je najti skupne pravne standarde, tako da bomo uspešni pri tem izzivu, eh, kar bo koristilo predvsem državljanom, eh, gospodarstvu in da bomo, bomo imeli več sredstev na voljo za kaznovanje tistih, ki so storili eh, dejanja organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja. Hvala vsem, ki so danes pregovorili. Eh, predsedujoča je že rekla, kakšni so naslednji termini, torej 9. septembra in 7. 17. septembra so naslednji sestanki. E, oktobra na plenarnem zasedanju eh, naj bi potem glasovali in s tem bomo tudi zaključili to e, naporno delo, ampak mislim, da smo tudi vsi zadovoljni po opravljenem delu. Hvala. Torej še enkrat datuma 9. 4 september in potem 17 september za glasovanje v odboru Krim. Sedaj pa eh, pozdravljam Mišel Levit, eh, eh, torej profesorcu za kriminologijo na Univerzi v Cardiffu, ki nam bo predstavila rezultate eh, Eh, začasne ugotovitve v informativnem dokumentu tematskega sektorja C na temo stroški organiziranega kriminala. Predavateljica ima najprej 20 minut in potem bo sledila razprava, pri čemer bo vsak, ki želi besedo, imel 3 minute na razpolago. Prosim. Good morning, uh, everyone. Micro. Microphone. Okay. Good morning, everyone. Lepo zdrav sem. Veseli me, da sem se lahko odločil za optin za sodelovanje pri delu tega odbora in uh, zelo sem vam hvaležen, da sem danes lahko z vami. Po celo zmagovitih besedah o delu tega odbora. Se eh, vedno spomnim tega, kar je dejal angliški komik, da smo vsi nekako v preddverju smrti. No, zelo me veseli, da lahko z vami govorim o zelo preliminarnem umestnem poročilu o delu ste me ga prosili, naj ga opravim in sicer študija o gospodarskih, finančnih in družbenih posledicah organiziranega kriminala v Evropski uniji in v Združenem kraljestvu. Angleži pravimo, da se z dobrodelnostjo vedno začne doma. In sam menim, da tudi jasnost predstavlja tisto, s čemer moramo začeti sami pri sebi. No in to, kar smo jaz in kolegi skušali storiti s tem eh, poročilom in temu bo še bolj tako v končni različici, je, da smo poskušali ta projekt zastaviti na tak način, da boste vi in vsi tisti, ki bodo prebirali to poročilo, imeli bistveno boljši pregled nad stroškom organiziranega kriminala kot pa sicer morda velja. To je tema, ki presenetljivo ni predmet ravno številnih eh, študij v svetu, tako da smo eh, mi in vi na nek način pioniri na tem področju. Eh, v ekonomiji se pogosto govori o kakšni kazni za to, da si prvi. No, namen tega projekta je v prvi vrsti pripraviti nekako dobro oceno. Torej, naš namen je bil pripraviti kar boljšo oceno in ne samo neko ugibanje o gospodarskih, finančnih in družbenih vplivih organiziranja kriminala in da za vaš odbor in za vaše naslednike morda organiziramo utemljen pregled te tematike. Zaenkrat smo šele v prvi fazi, čakajo nas tri faze. In sicer prva faza je postavitev koncept tega okvirja. Kasneje bomo bolj natančno preučili objavljeno gradivo v Evropi in drugod in razvili bomo tudi, oziroma mm, zbrali podatke na nekaterih ključnih področjih, kjer je to po naši oceni izvedljivo, kljub določenim zadržkom, kar zadeva zanesljivost in veljavnost podatkov in na koncu bomo predstavili tudi področja, za katera menimo, da se ti podatki lahko uporabijo. Zdaj, analitski okvir, v katerem delujemo, je, da predvsem razdelimo te podatke na tako imenovane predatorne eh, kriminalne oblike. To so tiste, ki izkazujejo žrtev, ki jo je možno identificirati. O, temo, o tem bomo govorili kasneje, gre torej za umore ali rob ali krajo, torej to vrstne zadeve. Prav tako gre potem za tržne, tržno kriminaliteto, kot naprimer tihotapljanje mamil in pa ljudi. To bomo potem razdelili v neposredne in posredne stroške, zasebne, javne stroške in še tretja kategorija, eh, ker gre za nekako skupnostne stroške, gre torej za strošek tistih kaznjivih dejanj, ki se izvajajo znotraj neke ožje skupnosti med ljudmi, ki se poznajo ali so na nek način povezani. Torej, če pride do umora, do posilstva znotraj neke lokalne skupnosti. Gre torej za posledice, ki jih to ima za vse tiste, ki so poznali upletene in za njih so posledice večje kot za splošno javnost. No in potem tudi stroški omejevanja in odzivanja, tako imenovano gorvodno in dolvodno. No, stroški oziroma izguba, ki jo povzroča kriminaliteta, lahko predstavlja bistveno več kot pa izkupiček iz kaznjega dejanja za storilce. Torej, slišimo, da ne vem, so nekoga ubili zaradi enega evra ali kaj takšnega. No? Tukaj gre za bistveno širše zgodbe. Če torej gledamo, naprimer, kazni, ker se ne plačuje kneskov mm, za izseljevanje, eh, potem goljofije, potem kraja, kovin, kibernetski napadi. Ljudje sicer pridobijo veliko, kot sem eh, prikazal v prilogi k mojemu poročilu so vendarle izgube bistveno večje kot eh, izkupiček. Potem trgovina z ljudmi in pa odlaganje strpenih odpadkov, vse to povzroča ogromen strošek družbi, bistveno višji strošek kot eh, so morebitni izkupički za storilce. Eh, čeprav je polski kolega v svojem prispevku danes dejal, da je zaplemba nezagonito pridobljenega premoženja zelo pomemben sestavni del tega, ampak dejstvo je, da vedno ne bomo zaplenili toliko, koliko je bilo škode, če tudi pozabimo na dejstvo, da kriminalci potem eh, veliko denarja porabijo za hitre ženske in počasne konje, kot se temu reče, tudi če pozabimo na to, je zaplemba premoženja zelo pomembna, ampak nikoli ne bomo zaplenili dovolj, da pokrijemo, naprimer, okoljske stroške, potem tako imenovane tržne oblike kriminalitete, večina uporabe drog, trgovina z migranti, nakup ponarejenih modnih in športnih izdelkov, ne farmacevtskih sredstev, kajti ko ljudje kupujejo ponarejene, ponarejene zdravila, običajno ne vedo, da so ponarejene, ko pa kupujejo poceni prada torbice ali ne vem kakšne ure, pa je jasno, da vedo, da niso prave. Torej, gre nekako za storitveno pogodbo. Ljudje plačajo za nekaj, kar hočejo. Zdaj, škoda je lahko otepljiva, korupcija, nasilje na trgih ali pa neotepljiva. Gre za zaskrbljenost prebivalstva nad nezakonitim priseljevanjem ali zaradi mladine, ki se vdaja drogam igram na srečo ali online pornografiji. Učinki organiziranega kriminala, in to bomo slišali še bolj poglobljeno, ko bomo govorili o italijanskem poročilu, da ni nikogar v pravosodju, na kogar eh, bi se lahko same žrtve in tudi očevici obrnili, da bi na nek način odvrnili nevarnost kriminalitete torej problem pri, pri eh, ocenjevanju stroškov organiziranega kriminala je, da ogromno ljudi in ogromno dejanj lahko izpolnjujejo kriterij, ki ga določa Palermska konvencija, namreč da tri ali več eh, v daljšem obdobju izvaja neko kriminalno dejanje, da bi si pridobili premožensko korist. Tako da se moramo odločiti, ali želimo organiziran kriminal uporabljati kot termin za mm, tip mafijskih združb, kar večina ljudi meni, da je resna grožnja družbi, razem seveda mafice samih. Oziroma je možna tudi drugačna oblika dojemanja organiziranega kriminala, kot naprimer omrežja ljudi, ki se poznajo ali tudi ne, ampak si zaupajo dovolj, da sodelujejo pri nekem kaznivem dejanju. In večina ljudi morda na to sploh ne gleda kot na organiziran kriminal, čeprav tudi to izpolnjuje pogoje, ki jih določa Podajemska konvencija. Torej, če pustimo osamljene oblike goljufi, ki so lahko zelo majhne, lahko vredne več milijonov evrov, eh, in eh, to predstavlja vse števek vse kriminalitete v Evropi, katere namen je predvidi premoženjsko korist in seveda še strošek, ki ga povzročajo kriminalci, zato da lahko nadzirajo nek, neko ozemlje oziroma da nadzirajo na kakšno verigo za dobavo. To je torej nekakšna tipologija različnih oblik organiziranega kriminala ne bi zdaj šel ravno podrobno v to. No, ampak tu smo vključili to, kar bi verjetno pričakovali in seveda zraven še okoljska kazniva dejanja, kazniva dejanja na področju divjadi. No in to smo potem razdelili na posamezna področja. In v drugem stopcu vidite oblike organiziranega kriminala, za katere predlagamo, da jih izključimo iz te študije, se bomo o tem govorili v kontekstu vrst organiziranega kriminala na levi strani, ampak eh, pranje denarja, kibernetska kriminaliteta, k temu sem eh, napisal prilogo v vašem poročilu, korupcija, golifije na področju identitete in nasilje, vse to so stvari, s katerimi se ukvarja Europol, svetovni ekonomski forum, eh, kar tudi jaz, na primer, imenujem dejavnike, ki omogočajo kriminaliteto. Kajti, če pranje denarja in vse te ostale hm, oblike kaznevih dejanj vključimo zraven, bomo povzročili dvojno štetje stroška organiziranega kriminala. Če zdaj pogledamo strošek organiziranega kriminala povezanega z drogami, tu je težko vedeti, kateri delež škode, ki je povezana z drogami, naj pripišemo organiziranemu kriminalu. Na nek način vsa potrošnja nedovoljenih drog v bistvu odpade na organiziran kriminal od lokalne ravni do mednarodne, medcelinske ravni. Tako da vsa škoda, ki jo povzroča uporaba nedovoljenih drog, odpade na organiziran kriminal skupni strošek organiziranega kriminala. No, ampak eh, nekateri izmed teh stroškov so vsaj deloma rezultat načina, kako mi obravnavamo te kršitve in pa kršitelje in eh, vsaj na višjih eh, ravneh distribucije, torej izvoz, tihotapljenje, vele prodaja, zahteva kompleksne organizacije, zelo velike organizacije, na spodnjem koncu pa gre bolj za posameznike, ki delajo zase samo zato, da lahko financirajo svojo potrošnjo. So nekakšni uporabniki, dileri, ne pa tisti, ki bi jih eh, običajno obravnavali kot eh, pripadnike organiziranih kriminalnih združb. Torej, pri izračunu teh stroškov za končno poročilo, se bomo soočili s kar veliko težavami, no ampak uporabo določenih vrst redovnih drog bomo upoštevali. Kanabis, amfetamini, kokain v vseh oblikah in heroin. Vse te oblike bomo upoštevali. Če bi zdaj skušali vključiti še druge druge bi bilo to preambiciozno glede na trenutno poznavanje stvari in seveda tu nočemo izmišljati nekih številk. To veliko torej o strošku organiziranega kriminala povezanega z drogami. Gre torej zdaj za veliko razpravo, ki, potega, ki poteka v ekonomski literaturi, glede tega, katere vidike stroškov vezanih na droge je potrebno upoštevati. Naprimer, če se organizira posebne sobe za injeciranje, s tem eh, znižujemo stroške za zdravstvo, saj s tem zmanjšujemo pojavnost HIV-a in eh, drugih eh, komplikacij, ki povzročajo številne stroške. Če zdaj pogledamo goljofije, Vem, da se veliko dela vlaga v Evropi v raziskovanje stroška korupcije. To vem, ker sem tudi sam na, v posebnem odboru za boj proti korupciji, prav tako sem svetovalec pri določenih drugih projektih, ki potekajo. No, ampak mislim, da ne potrebujete nas, da ponovno odkrijemo toplo vodo. Tu bomo pa te podatke vsekakor uporabili, ko bodo razpoložljivi. No, tu gre za posameznike znotraj EU, tako državljane kot eh, prebivalce, skratka tiste, ki živijo tu, vendar niso državljani. Obrnavali bomo lokalne, nacionalne in regionalne oblasti, vključno s proračunom EU, prav tako dobrodelne organizacije in eh, druge organe oziroma organizacije iz tako imenovanega terciarnega sektorja, ker ti izguba zaupanja v dobrodelne organizacije zaradi goljofije je nekaj, kar lahko bistveno vpliva na raven donacij in to ima lahko pomemben družbeno-ekonomski vpliv. Potem so tu gospodarske družbe znotraj EU. Težko se zdaj odločimo, kaj bomo z hčerinskimi družbami evropskih podjetij v tujini in eh, tudi kaj storiti z evropskimi hčerinskimi družbami, recimo ameriških korporacij. Vem, da je to kontroverzno področje, ampak če pogledamo Google in Amazon, čeprav sta to večinoma ameriški podjetji, sta iz naslova davkov ti dve podjetji na zaposlovanje znotraj EU, organizirali sedež v EU. Tako da to je kompleksno tehnično vprašanje. No, potem so tu še organizacijski stroški, goljofi in seveda stroški za pravosodni sistem, ko gre za pregon goljofi. In to je nekaj, kar se bo morda pokazalo, če in ko bomo imeli evropskega tožilca. Tu gre torej za zelo pomembna vprašanja. Opravili smo že nekaj dela v Združenem kraljestvu na tem področju, ampak eh, drugi evropski podatki niso ravno ne vem kako dobro razviti. Bomo pa seveda storili vse, kar se le da za vaš odbor. In v bistvu imamo tri razsežnosti škode in eh, tvegan. Imamo ekonomske stroške sedanje in prihodnje in eh, vpliv teh stroškov na žrtve in tudi na mm, tretje osebe, ki se bojijo goljofi, naprimer zaradi kraja identitete. Potem so tu še določena podoprašanja, naprimer, ali je kakšna razlika, če so žrtve državljani ali ne državljani. Potem pomembno vprašanje o demografskih prvinah žrtev in eh, kakšen je vpliv na njih. Imamo vse starejšo populacijo in zdaj se je treba vprašati, ali se več škode povzroča, če se fotografija nanaša na starejše ljudi, med kateri se prištejem tudi sam, ki nimajo več pred seboj ravno veliko produktivnega življenja, ali proti mladim. To je zelo zanimivo vprašanje, ki ga ekonomisti bolj vam puščajo ob strani, gre pa za pomembno vprašanje. Ali je razlika v tem, ali imaš že tako ali tako malo in te ogoljufajo, ali pa če imaš veliko in te ogoljufajo za veliko. Naslednje področje je vprašanje, kako mediji predstavljajo te nevarnosti, ta tveganja. Vsi vemo, kako mediji lahko izkrivljajo kriminaliteto in to seveda ustvarja potem nekako, nekakšno novo realnost, ki jo vi kot politiki in jaz kot eh, predstavnik akademske sfere moramo sprejeti in se odzvati na njo. Potem so tu nekakšne, nekakšne trajne nevarnosti, trajna tveganja glede na vrsto oseb, ki izvajo finančne, finančno kriminaliteto. Gre za vse večji dostop, naprimer, do koruptivnih eh, oseb, še posebej v recesiji, kot je nedavno izpostavil tudi direktor Evropola. Sam osebno sem dokaj skeptičen, moram reči, kar zadeva trditve, da Evropa ostaja nekako nad površjem v recesiji le zaradi opranega denarja, ampak eh, to vsekakor je pomembno vprašanje, namreč ali so v časih recesije tveganja večja. Mi bi vam radi pripravili nekakšen hiter pregled stroškov organiziranega kriminala, no, ampak eh, upam, da bomo na tej podlagi potem lahko pripravili nekakšno osnovo za razmišljanje v prihodnosti v odboru Libe in tudi drugod za oceno tega, ali se stvari izboljšujejo ali pa poslabšujejo. Včasih se tudi izboljšujejo. No, eno takšnih vprašanj je vsekakor, ali se stvari poslabšujejo zaradi recesije več ljudi je pripravljenih na pasivno korupcijo. Zdaj številni pravijo, da je bilo več ljudi pripravljenih na to pred recesijo. No, ampak dejstvo je, da si mora ljudje močno prizadevati ohranjati življenjski standard in zato je vendarle morda dejstvo, da so ljudje bolj pripravljeni sprejemati ponudbe, kot pa bi jih sicer na področju pravne denarja, korupcije in goljofi. Naslednje vprašanje v zvezi s tem pa je, na čem trošijo svoj denar. Skrbi nas, če kriminalci svoj denar porabljajo za podporo terorizmu, politični korupciji. Eh, ali morda če ta denar ulagajo v gospodarsko dejavnost, ampak tu se vračamo k vprašanju zaplembe premoženja, s katerim se bomo ukvarjali kasneje. Veliko pa porabijo tudi za prosti čas v narekovajih na mesto, da bi vse reinvestirali. Mislim, da tu ni ravno neke protestantske delovne etike, kjer bi ne vem kako zelo vrčevali. No, Druga pomembna področja, s katerimi se bomo ukvarjali, so stroški trgovine z ljudmi, kot ste dejali v preteklosti, je to zelo pomembno vprašanje. Seveda je tu nekoliko zamegljena ločnica med eh, trgovino in tihotapljenjem, no ampak če se vrnem k moji prejšnji analizi, je dejstvo, da ljudje ne bi plačevali za to, da se jih tiho tapi, če bi menili, da jih bodo potem izkoriščali oziroma z njimi celo trgovali. Če pogledamo, ne vem, Kitajsko, Moldavijo, Libijo, v prihodnosti verjetno ti ljudje ne bi plačevali veliko denarja za to, da prispevajo v Evropo, kajti pogosto zadolžijo celotne družine, torej ne bi plačevali teh zneskov, če ne bi pričakovali, da bodo tu v Evropi dobili delo, s katerim bodo potem poplačali to posojilo. Tako da se zdi jasno, da so to seveda na nek način stroški, ampak v kolikšni meri je to strošek za Evropo. Strošek je ta, da ti ljudje običajno delajo nezakonito, ne plačujejo davko, torej ta vidik stroškov za Evropo obstaja. Eh, na nek način pa ti ljudje koristijo tudi svojim družinam doma, tako da moramo samo pogledati, koliko nakazil preko Western Uniona in eh, drugih tovrstnih kanalov je, da se zavemo, kako zelo odvisne so številne države izven Evrope eh, pri tovrstnih kanalih zaposlitvah. Tako da mislim, da ne velja na vse gledati kot eh, na popolno izgubo, kajti čeprav so morda njihovi delovni pogoji slabi, so vendarle eh, morda celo boljši od tega, kar imajo na voljo doma in eh, zato plačajo svojo pot sem. Tako da gre za posel, sicer kriminaliteto, ampak posel, pomemben posel in ne skušali bomo izračunati posledice. Potem so tu še kazneva dejanja z področja pravice intelektualne lastnine. Nekaj podatkov s tem v zvezi sem vam že dal. To je nekaj, kar je tudi lahko zelo drago. Potem ponarejanje denarja in eh, dejali smo že, da so osebe, ki omogočajo izvajanje kaznjivih dejanj, torej kibernetske kriminaliteto, pranje denarja, korupcija, nasilje. To so stvari, ki bomo obravnavali v drugih kontekstih. Tu gre torej za predlog tega, kako bi razdelili tiste stroške kaznjivih dejanj, ki imajo sestavni element tudi žrtev. Torej, če zaključim, gospa predsednica, kar zdaj v uporabo teh podatkov to so dejansko nekakšne izmere finančnih eh, in socialnih vplivov organiziranega kriminala na evropske žrtve in na evropejce, na katere vpliva kriminaliteta, niso pa neposredne žrtve. To, ti podatki niso nekakšna izmera prihodkov oziroma izkopička, ki bi bil na voljo za za plemo. To je popolnoma drugačen izračun, ki bi bil potreben. No, še na zadnje, stroške organiziranega kriminala niso ustrezni za določanje potrebnih razpoložljivih virov za preiskave in pregon, kajti vpliv različnih eh, kontrolnih in omejevalnih ukrepov na vrste kriminalitete je tudi treba uh, uračunati in naše poznavanje vsega tega je zaenkrat preveč omejeno. Tako da kar je omenjal gospod Newton Dan, da bi Europol prelevili v preiskovalni organ. E, tudi če bi se to zgodilo, moramo najprej ugotoviti, ukoliko bi to sploh zmanjšalo e, kriminaliteto. Naša študija vam bo lahko podala nekaj koristnih podatkov s tem v zvezi, ampak eh, povezava z oziroma med pregonom in preiskavami in pa znižanjem kriminalitete je nekaj, kar še nihče ni izračunal, ne v vašem odboru, ne v raziskovalni sferi, kjerkoli v Evropi. Je pa to zelo pomembno vprašanje. Hvala lepa torej za vašo pozornost, da ste mi prisluhnili pri predstavitvi tega preliminarnega umestnega poročila in veselim se tudi vaših morebitnih vprašanj. Hvala lepa. Grazie, professor Levi. Io do... Hvala, gospod profesor. Kot prvi dobi besedo kolega Bill Newton Dan. E, e, Najlepša hvala, gospod profesor. Vaša predstavitev je bila zelo zanimiva. Zanima pa me, kdaj boste končali. Imate zelo obsežno agendo, naš odbor pa konča z delom letos jeseni. Ali eh, bo delo zaključeno do takrat ali bo to trajalo še leto ali dve. To je eno vprašanje. To, kar eh, nam boste zagotovili, bo namreč eh, izredno dragoceno. Pa še ena majhna stvar eh, glede skupinskih sredstev in skupinskih kazniv, kaznivih dejanj. To niso mednarodna kazniva dejanja. Omenili ste ta termin torej, neke skupnosti, kjer. Eh, se odvijajo kazniva dejanja in kako to na nje vpliva. Koliko denarja bi prihranila Evropska FBI, če bi jo imeli v tem odboru? Eh, se trudimo oceniti stroške organiziranega kriminala, ampak eh, zdi se, da tukaj gre za bilijone, če upoštevamo vse pranje denarja, uh, trgovanje z drugami in tako naprej. In če bi imela Evropska FBI na voljo milijardo na leto in če bi lahko prihranili en odstotek uh, teh bilijonov, bi jaz z veseljem plačal za tak uh, e, FBI, tudi če uh, organizacija ne bi bila zelo učinkovita. Uh, Torej, tukaj gre samo za ocene, ampak eh, če bi imeli neko čezmejno policijsko enoto, eh, bi to zelo koristilo Evropski uniji eh, in pri tem bo vaše poročilo tudi zelo koristno. Mi kot politiki moramo javnost prepričati in tudi nacionalne vlade moramo prepričati, ki ponavadi niso dejavne glede tega. Torej, eh, vrnil se bom k prvemu vprašanju, kdaj bomo dobili vaše poročilo. Hvala. Okay. Sedaj pa kolegica Barbara Bajdar. Dober dan, gospod profesor. Spoznala sva se v Berlinu na konferenci. Veseli me, da ste tu v Bruslju z nami. Eh, na zadnje ste postavili vprašanje, kaj bi eh, bila korist Evropskega FBI-ja ali Evropskega državnega tožilca. Če se spomnim te razprave v Berlinu z vami, potem menim, da ni dovolj, če eh, se proti tem pojavom borimo samo na nacionalni ravni. Za določene oblike kriminalitete je to mogoče smiselno, ampak ravno pri gospodarski kriminaliteti se mi zdi neobhodno potrebno delovati čezmejno in lahko bi začeli torej z gospodarsko kriminaliteto, da bi se tu trudili za pregon na evropski ravni malo. Sem se čudila uh, vašega pesimističnega pogleda na to, da je pravzaprav, da se ne ve, ali bi to imelo kakšno korist ali ne. Ne gre mi za denar, ki bi, tako kot je povedal Bill, ki bi, ga, ki bi se vračal, torej ta denar, ki bi ga porabili za državnega tožilca. Temveč gre tudi za perspektivo odvračanja od storitve kaznjivih dejanj. Gospodarski kriminalci menijo, da lahko danes znotraj Evrope in zunaj Evrope brez večjih nevarnosti se izmaknejo pregonu in delujejo neomejeno, če se držijo oziroma če poznajo domačo zakonodajo. Torej, če eh, delujejo v drugih državah članicah, potem Eh, v bistvu lahko uporabijo denar zase in niso preganjani. Če pa bi imeli evropsko pristojnost, torej neko eh, enoto, ki bi lahko sodelovala tudi s tretjimi državami, predvsem kar zadeva tudi davčne oaze, potem eh, bi bil pomemben dejavnik seveda to, da se bi vračal denar, po drugi strani pa tudi odvračanje od storitve kaznivih dejanj. Sedaj pa je na vrsti kolegica Majar. Tako kot govornika pred mano želim eh, razpravljati v isti smeri. Nočem sedaj govoriti o evropskem FBI-ju, vendar bi kljub temu iz vaših ust rada slišala jasno izpoved uh, o tem, kar vas je vprašal gospod eh, Newton Dan. Samo pri Europolu uh, Eh, za boj proti organiziranemu kriminalu imamo zelo malo eh, zaposlenih in če je treba usklajevati 27 držav članic eh, na področju mednarodnih kaznivih dejanj, pa potem tudi še vse to usklajevati s tretjimi državami, če želimo biti uspešni, potem smo naprimer pri goljofijah z DDB-jem, ki uh, gredo uh, v milijarde, dvomestne milijardne številke. O tem se govori pri goljofijah z DDV-jem in to je v znatnem obsegu povezano s organizirano kriminaliteto, organiziranim kriminalom, naprimer cigarete. 12 zaposlenih je. Uh, imamo za to in to je pravzaprav zelo malo. Podobno velja za druga področja, zato bi eh, želela jasno izpoved iz vaših ust, torej da bi ustrezna kadrovska zasedba vsaj lahko poskrbela za to, da bi eh, ščitili več finančnih virov Evropske unije in da bi zagotovili tudi boljše usklajevanje pri eh, pregonu, seveda v sodelovanju z nacionalnimi oziroma državnimi organi. Hvala gospa Majar, sedaj pa kolega Zobro. Hvala lepa. Izjemno zanimiva je bila ta predstavitev gospoda profesora, kateri sem natančno prisluhnil. In eh, dejstvo je, da bodo te stvari tudi predmet raziskave z vaše strani in strani vaših stolovcev. Dejstvo je, da kriminaliteta povzroča stroške. Mm, če recimo rečemo samo ulomi, kraje imajo, seveda stroške, ampak strošek je tudi izguba zaupanja. Namreč v neki okolici, v kateri pride do kraja in potem še ene kraje, potem eh, pride do dodatnih stroškov, ker ljudje vlagajo v vem, dodatno zaščito, v alarmne sisteme, v fizično varovanje in tako naprej. Vse to seveda vpliva tudi na višene življenjskih stroškov ljudi, še posebej, če ima takšna kriminaliteta zelo eh, velike razsežnosti. Skratka, gre za včasih zelo delnosežne posredne stroške, ki so včasih bistveno večji od eh, neposrednega stroška samega kaznivega dejanja. Zato se mi zdi zanimivo, da analizirate tudi stroške goljofij, tudi v smislu odvračanja podjetnikov od sprejemanja določenih gospodarskih tveganj to se izkazuje tudi pri nas na polskem. Namreč pri gradbenih podjetjih, Poljska je namreč pridobila veliko sredstev iz Evropske unije za investicije v infrastrukturo, no in tu je prišlo do propada približno 200 gradbenih podjetij zaradi neizplačila Eh, pogodbenih zneskov pri gradnji avtocesti in to seveda potem povzroča ne le neposredno škodo tem ljudem, tem podjetnikom, ampak jih tudi odvrača od sodelovanja pri velikih javnih investicijah. To je paradoks. Po eni strani gre za veliko denarja, po drugi strani pa eh, potem denarja ni za poplačilo eh, teh podjetij. To potem pomeni ogorčenje javnosti in zmanjkanja in, in upad zaupanja v. Eh, državo in potem posledično to pomeni tudi upad gospodarskega razvoja, kar seveda potem zopet pomeni nižjo gospodarsko dejavnost na splošno in eh, to povzroča tudi upad zaupanja v organe pregona in v pravosodje. To je nekaj, kar morda mi tudi eh, manjka v tem dokumentu. Mislim, da je treba tu izpostaviti tudi problem nezaupanja javnosti v sodstvo, v tožilstvo, ki naj bi hm, ščitilo njihove interese, če gre za eh, korupcijo, če gre za hm, zlorabo pravnih mehanizmov, skratka, vse to tudi generira potem večje stroške, kaj ti ljudje iščejo druge načine, kako zavarovati lastne interese, včasih celo izven države. Na kratko povedano, stroški izgube zaupanja, ali je tudi to morda tema, ki jo obravnavate v vaši raziskavi, ki je izjemno zanimiva. Hvala. Grazie, da se fakult... Hvala. Sedaj pa gospod Jakolino. Hvala, gospa predsednica. Z veliko pozornostjo smo prisluhnili gospodemu, gospodu Liviju. Žal nisem slišal zadnjega dela njegovega prispevka, ampak mislim, da je na vsak način izbral pravi pristop do te teme. To je evropska tema in to tudi izkazujemo z, delu, z delom odbora. To je evropski izziv in v prihodnje bomo tudi morali bolje oceniti stroške teh eh, pogubnih eh, kriminalnih sistemov, ki jemljajo vire Eh, gospodarstvu in jih investirajo deloma v nezakonite dejavnosti, deloma pa tudi v zakonite. Govorili ste o organizacijah in organizacijskih modelih in o stroških teh organizacijskih modelov. E, imam dve vprašanji. Koliko pri stroških e, e, Torej, pri, torej, kakšen vpliv ima uh, organ, uh, ta kriminalna dejavnost, predvsem v tistih predeljih, ki so gospodarsko šipki. Torej, torej kakšne vire jemlejo tem območjem in kako bi to lahko spremenili v prihodnosti. Če bi eh, pri uskladili evropsko zakonodajo eh, boja proti mafijskim združenjem, torej ali bi to lahko pomagalo zmanjšati eh, stroške, ki jih povzročajo ti eh, te mafijske združbe. Čeprav se seveda zavedam, da ni možno čisto natančno oceniti teh stroškov, gospa Tomasič. Hvala, gospa predsednica. Hvala za vašo dobrodošlico. Profesor, ali ne bi bilo ceneje, če bi izboljšali uh, policijo, sodni sistem, ekipe za odkrivanje kriminala in bi uh, vzpostavili nično toleranco do vseh, ki so na javnih funkcijah uh, do kriminala. Večina teh uh, kriminalnih dejanj se ne bi mogla zgoditi brez uh, pomoči sistema oziroma nekoga znotraj sistema. Zato potrebujemo za res dobre ekipe za boj proti korupciji. Grazie a lei, onorevole Tomasi. Hvala, gospod Tomašič. Sedaj pa spet dobi besedo gospod Levi in ga prosimo za odgovor na vprašanje. Hvala. Uh, videli boste, da so vaše vprašanja boljša od mojih odgovorov. Hvala za zelo zanimiva vprašanja. Uh, skušal bom podati primerne odgovore na njih. Do konca septembra naj bi bilo poročilo pripravljeno. To je ta časovni okvir, ki ga imamo. Verjetno so me zato prosili, da zaključim uh, s poročilom do konca septembra, ker uh, se potem tudi vaš mandat zaključuje. In to je zelo malo časa in ne bom si izmišljal podatkov, nisem alkimist. Eh, morda bo eh, kakšno vprašanje ostalo nerešeno oziroma podatkov ne bo eh, in teh ne bomo mogli zagotoviti v tem roku, samo zato, ker jih rabimo. Mm, te skupnosti ki so žrtve kaznjivih dejanj. Tukaj gre za stroške eh, za te skupnosti zaradi kaznjivih dejanj, torej ne gre za eh, sama skupnostna kaznjiva dejanja. Imamo eh, neko schemo, ponzi schemo, ko ljudje ponavadi. Eh, rekrutirajo svoje sorodnike, prijatelje, eh, na koncu pa se izkaže, da gre za goljufijo. Mm. Tako to poteka tudi v primeru teh eh, stroškov v skupnostih. Kot naprimer, če pride do umora v taki skupnosti. Potem ste me vprašali, o Evropski FBI in pa o odvračanju od takih kaznjivih dejanj. Vsekakor obstaja potreba po boljšem čezmejnem sodelovanju policijskih enot in Evropska unija ima zdaj projekt, da si ogleda skupne preiskovalne enote oziroma da prouči možnost njihovega nastanka. Vsekakor obstaja potreba po eh, več čezmejnih preiskavah. Nisem skeptičen do tega. V zadnji pripombi sem samo želel povedati, da metodologija za to, da se razume odnos med dodatnimi policijskimi viri in dejavnostmi in manj eh, zločinov, torej da je ta povezava še neraziskana oziroma premalo dokazana. Vendar pa sam nimam nobenih dvomov o tem, da potrebujemo več virov, več sredstev, in tudi več preiskovalnega dela. 12 ljudi se na Evropolu ukvarja s temi temami. Eh, več eh, ljudi se s tem ukvarja v državah članicah, ampak dobro bi jih bilo povezati. Eh, to bi bilo dobro tako za izvorne države kot za ciljne države. Te bi morale bolje sodelovati med sabo, tako znotraj Evropske unije kot tudi izven nje ampak pri mojem trenutnem projektu ne gre za to. Strinjam se z goljufijami na področju DDV-ja. Pred 40 leti sem pripravljal doktorat eh, o goljufijah pri eh, bankrotih v Združnem kraljestvu. Potem pa sem ugotovil, da gre za mednarodne dejavnosti. v 16. stoletju je bil eh, zločin, če je nekdo prevaral svojega eh, posojilodajalca in pobegnil v tujino. To se je začelo že takrat. Eh, veliko premalo je pregona teh kaznjivih dejanj v Evropski uniji. povsem se tudi strinjam, da moramo imeti določene odvračevalne elemente. Če bodo ljudje mislili, da tukaj ni tvegan, da jih ne bo nihče za to preganjal, da ne bo nekih eh, mehanizmov za uh, popravo teh goljufij uh, in pranja denarja, ki so ga zagrešili, potem bo vsekakor zločinov še več. Potem ste omenili pomankanje zaupanja. Skušali bomo eh, oblikovati ukrepe tudi zato, morda ne bomo zagotovili točnih številk, eh, pravzaprav številkam v tem primeru sploh ne zaupam. Ljudje, ki eh, pri neki neopredeljivi stvari dajo na mizo eh, tako imenovane zanazljive številke, eh, tem mm, v bistvu ne zaupam prav dobro. Eh, imamo pa seveda tudi stranske učinke in dodatno škodo od kaznjivih dejanj. Pa še nična toleranca do korupcije za ljudi, ki upravljajo javne funkcije. To je pomembno moralno vprašanje. Mislim, da kriminologija še ni našla odgovora na to, ali eh, obstaja kakšna razlika med nično toleranco ali eh, ni cela pet odstotno toleranco. včasih uh, lahko tudi to vodi v um, napačne, napačno postavljanje prednostnih nalog. Organiziran kriminal ima res hude razsežnosti in če bomo zdaj preganjali vsakogar za majhne zneske, potem eh, ne bo dovolj sredstev in virov za upravljanje veliko resnejših nalog. Treba je predvsem preganjati ljudi, ki so zapleteni v eh, kompleksna omrežja. Če bomo vse svoje vire in sredstva porabili za. Eh, manjša kazniva dejanja, potem ne bo nič ostalo za velika. To je torej ta tema. In če imate neko omejeno vsoto denarja, morate razmisliti o tem, eh, kako ta denar porabiti. Na to vpliva tudi politična realnost. Ampak nobena država v Evropski uniji se ne more ukvarjati in ne more rešiti vseh kaznjivih dejanj ki se tam pojavljajo. Zato je treba postavljati eh, prednostne naloge, treba imeti lestvico prioritet. Tudi, če si ogledamo državo, kot je Italija, eh, ne moramo upraviti vsega, treba se odločiti, ali eh, boste lovili velike ribe ali tudi majhne. Sam se zauzemam za nično toleranco, ampak ko to upoštevate pri pregonu, je pa to drugo vprašanje. Hvala. No, a questo proposito vorrei ricordare. Hvala, gospod Livi. Torej, na sestanku koordinatorjev smo ocenjevali eh, pri mirnost da, damo naročilo za to študijo, ampak bili smo mnenja, da pač eh, rezultati ne bodo znani do priprave našega poročila. Vendar dobro je, da uporabimo to študijo tudi v odboru Libe. Torej, na vsak način bomo sedaj počakali na zaključek te študije in potem bomo to dali na voljo tudi drugemu odboru, ki se s tem ukvarja, odboru Libe. Hvala gospodu, Libe, eh, gospodu Libijo za sodelovanje na današnji razpravi. Bil ali bi želel še kaj povedati? Um, da, spoštujem to, kar je rekla predsednica ampak zanima me, ali lahko najdemo še kakšno možnost pred glasovanjem na plenarnem zasedanju, da bi profesorju prisluhnili o tem, kakšni so njegovi izsledki. Koristno bi bilo za vse nas, če bi to imeli pred glasovanjem. I, I am, uh, the final vote is September the 9th končno glasovanje imate 17. septembra v odboru. Vsekakor bom skušal še enkrat priti k vam, če mi bo to uspelo. Eh, svojega urnika nimam tukaj s seboj. enkrat takrat grem tudi v Mehiko, kaj ti pripravljamo študijo, kaj lahko eh, podjetja naredijo proti organiziranemu kriminalu v Mehiki. Skušal bom biti takrat na razpolago, da se še enkrat sestanemo. Skušal vam bom tudi predstaviti, Eh, nekaj podatkov eh, oziroma vam jih poslati že vnaprej. Hvala, profesor Levi. Sedaj pa eh, odpiramo eh, zadnjo točko. Pred, pozdravljam predstavnike Europola, Mišel Rošenbach, eh, vodja oddelka za hude oblike kriminalnih dejavnosti in drugi strokovnjak za italijanski organizirani kriminal. Dva predavatelja nam bosta posredovala pomembne informacije o tem. Pred kratkim je bilo namreč objavljeno sporočilo o oceni ogroženosti zaradi italijanskega organiziranega kriminala e, in tudi kakšno nevarnost to predstavlja za Evropo, Evropsko unijo in za preostali svet. Želim povdariti, in to je osebna ocena, da je to poročilo, ki se mi zdi eh, izrednega pomena, to je pomemben eh, mejnik, to je epohalno delo, kajti končno se usmirja pozornost na to, kar je predolgo bilo Eh, obravnavano kot regionalni problem, kot nacionalni problem. In kar se je skrivalo nekako tudi za neko nacionalno kulturo, ampak eh, sedaj in pogosto se je zdelo tako, da nekateri pač niso eh, si upali, tvegali se lotiti tega eh, področja. Boj proti italijanski mafiji. Razprava bo tako kot eh, tudi ostale, 20, od, 20 minut najprej za eh, oba eh, predavatelja in potem torej skupaj 20 minut za predstavnika Europola, 10 minut vsak in potem vprašanja kolegov in kolegic in potem boste spet odgovarjali na vprašanja Mišel Rošenbach. Roš, Hvala, gospod predsednica. Pozdravljeni vsi eh, skupaj. Hvala, ker ste povabili Europol na vaš eh, sestanek. Eh, pošiljam lepe pozdrave našega direktorja. Odboru se opravičuje, ker se ni mogel udeležiti današnjega zasedanja. Predstavili Eh, bomo zadnjo oceno tveganja organiziranega kriminala v Italiji. O tem sva že govorila z gospo Alfano večkrat in želim se ji zahvaliti za njeno podporo pri tej zadevi. Europol ni samo začel s to oceno tveganja, ampak smo odprli tudi neko točko maja letos. Direktor je Eh, s policijskimi uradniki v Italiji odprl to točko, eh, kjer se ukvarjajo s posebnimi vrstami organiziranega kriminala in posebnimi organiziranimi skupinami. Gospod Elero je vodja te operacije, te ekipe in Eh, na ta način se bomo lahko še bolje borili proti italijanskemu organiziranemu kriminalu v prihodnosti. Upam, da vam bomo lahko v kratkem poročali o eh, prvih rezultatih dela te skupine. Preden eh, začnemo s tem bom, in preden predam besedo kolegu, bi rad podal samo nekaj komentarjev glede dela vašega odbora. Europolu se zdi delo vašega odbora zelo pomembno kajti branje denarja, korupcija in organizirani kriminal eh, povzroča veliko škodo državljanom Evropske unije in resno je treba vzeti boj proti tem pojavom. Eh, to, eh, to potrjujejo tudi ocene tveganja um, organiziranega kriminala, s katerimi se ukvarja Europol. In to so v bistvu najbolj poglobljene študije učinkov organiziranega kriminala v EU videli smo, da uh, skupine v stilu mafije igrajo pomembno vlogo uh, po celotni Evropski uniji. Eh, Svet za splošne zadeve je podal smernice za prihodna leta, kako se boriti proti organiziranemu kriminalu. In to bo še izboljšalo naše skupne dejavnosti. Ah, ko obravnavamo to vrstni kriminal. Še nekaj bi vam rad povedal, eh, kaj smo ugotovili v teh študijah Europol, eh, da je v Evropski uniji aktivnih okrog 3600 skupin. Ugotavljamo tudi spremembo v obnašanju teh eh, skupin, ki postajajo vse bolj fleksibilne, vse bolj eh, globalno aktivne, vse bolje se prilagajajo, izkoriščajo pravne vrzeli in se eh, vključujejo tudi na nove eh, kriminalne trge, so polikriminalne skupine, torej ukvarjajo se z različnimi vrstami kaznjivih dejanj, sodelujejo med seboj na globalni ravni. Tako da imamo tukaj tudi sodelovanje eh, skupin organiziranega kriminala. Tudi italijanske mafijske skupine eh, sodelujejo med seboj in z drugimi skupinami v drugih sektorjih in v drugih regijah po svetu. Te skupine so zelo iznajdljive, izkoriščajo vse možne dejavnike, ki jih lahko uporabijo za izvrševanje svojih zločinov. Mm, naprimer izkoriščali tudi učinek gospodarske krize v Evropski uniji. Vidimo tudi jasno povezavo med gospodarsko krizo in organiziranim kriminalom. Obstaja tudi vpliv uh, organiziranega kriminala na gospodarsko uh, rast in pa gospodarsko obnovo. Mm potem imamo veliko um, premoženskih koristi iz um, organiziranega kriminala. Vse to vpliva na um, škodo za zakonita podjetja, na zmanjšanje zaupanja in tako naprej. To so vse posledice gospodarske krize. Organiziran kriminal pa ne krade samo državljanom, ampak tudi uh, iz proračunov držav članic, imamo goljofije na področju DDV-ja. Eh, pet milijard je bilo izgubljenih naprimer eh, na področju eh, trgovanja z oglikom. Pa še 11 milijard je bilo izgubljenih leta 2011 na nekom drugem področju. 2011. Eh, je bilo škode za 1,3 milijarde. Tukaj imamo nek začaran krok. Eh, gospodarska kriza predstavlja nove priložnosti za organiziran kriminal. Eh, po drugi strani pa dejavnosti organiziranega kriminala zavirajo izhod iz krize. Vse manj je tudi sredstev za pregon takih dejavnosti in uh, te dejavnosti niso uh, priznane v takem obsegu, kot bi morale biti. Uh, torej, ne poznamo v zadostni meri uh, teh dejavnosti in zato uh, smo prepričani, da bo vaše poročilo pripomoglo k odzivu Evropske unije na organiziran kriminal in da bo uh, se zmanjšal učinek organiziranega kriminala na družbo. Europol pozdravlja to, da se vzpostavi skupna definicija organiziranega kriminala. Eh, in to bi vključevalo tudi sodelovanje v eh, mafijskih organizacijah. Eh, morali bi si bolje izmenjevati informacije o pretoku denarja, tok denarja iz nezakonitih virov je ena od dejavnosti, ki najbolj škodijo gospodarstvu. Europol meni, da bi vsaka država članica morala uh, vzpostaviti nek uh, centraliziran registr bančnih računov uh, in imeti ta registr, da si izmenjevati informacije z drugimi državami članicami in Europolom. E, to je nekaj e, naših predlogov in če vas bo do stvari zanimale, potem vam bomo podali še uh, druge predloge. Zdaj bom besedo predal gospodu Eleru, ki je strokovnjak za organiziran kriminal v Italiji. Europol je zelo predan skupaj z državami članicami, eh, da se skupaj borimo proti organiziranemu kriminalu. Najlepša hvala za pozornost. Zdaj pa besedo predajam gospodu Eleru. Hvala. Vidim, da uh, ura teče. Uh, ker sem uradnik Europola. Prej pa sem bil eh, zaposlen pri karabinjerih v Italiji. Predstavil bom eh, glavne rezultate ocene tveganja italijanskega organiziranega kriminala. Eh, govoril bom najprej o ozadju, zakaj je Europol pripravil ta dokument, potem kako, kakšno metodologijo smo uporabili, kakšna odkritja oziroma zaključke smo potegnili iz tega in kaj predlagamo za prihodnost. Leta 2011 je prejšnja eh, ocena identificirala eh, neko eh, južno središče, tukaj gre za kazensko središče, za centr kriminalne logistike, ki prejma nezakonite tokove sredstev. Iz tega središča so prihajala številna kazniva dejanja in uh, poleg tega se zelo malo poroča o uh, teh dejavnostih, predvsem izven Italije. To je sprožilo neko začetno potrebo potem, da se uh, pripravi posebna ocena tveganja uh, in da se oceni, kakšna je situacija. Um, stališča pregona smo zbirali uh, podatke. Leta 2000. Uh, 2013 smo pripravili uh, tudi eh, študijo uh, tveganja. 3600 skupin organiziranega kriminala je bilo identificiranih. Kolega je že uh, govoril o tem. Uh, in sicer predvsem o tem, da se kriminalci infiltrirajo v javno upravo, da se uporabljajo tudi zakonita sredstva in tako naprej. Kako smo pripravili študijo tveganja. Uporabljali smo metodologijo SOKTA. Izmenjevali smo si podatke z državami članicami in pa tretjimi državami, s katerimi imamo sporazume. Osredotočili smo se na način dela, na strategije teh skupin. In eh, najprej smo se soočili s pomankanjem informacij o delovanju teh skupin izven Italije. Ker je bilo informacij premalo, smo se zanašali tudi na informacije odprtega tipa in tudi na izvršene uh, naloge za prijetje. Potem smo pripravili to oceno tveganja, imamo neko uh, javno uh, verzijo in pa uh, omejeno verzijo, ki vsebuje tudi občutljive oziroma zasebne podatke. Uh, Na začetku imamo neko kratko eh, razlago osnovne narave teh skupin, ampak to ni bil namen eh, tveganja. Namen je bil uvideti eh, učinek skupin organiziranega kriminala, ko delujejo izven Italije. Opredelili smo glavne italijanske skupine organiziranega kriminala, kot vidite, Kozanostra, Andrangeta, Kamora, pulijske uh, organizirane skupine in pa druge, naprimer Stida. Pokrili smo različne, različna področja uh, kazenskih dejanj. Ena stvar pri tem uh, kriminalu je, da se skupine ne osredotočajo predvsem na eno področje, ampak da so razpršene po različnih področjih, posod, kjer lahko dobijo dobiček. Eh, eno največjih takih področji je trgovanje z drugami, potem pranje denarja, korupcija. Eh, to je vedno neko leševalni dejavnik, ki omogoča delovanje skupin. Potem pa imamo še ponarejanje in pa eh, odpadke, vrcem strupine odpadke. Ampak kot rečeno, njihova področja delovanja so zelo široka. Eh, pomembni so trendi, ki so se izkazali pri pripravi tega poročila. Tukaj imam um, citat enega od toživcev italijanske skupine organiziranega kriminala. Danes se soočajo z uh, obratnim problemom kot eh, neke zakonite strukture uh, poslovanja. Medtem ko ta zakonita podjetja skušajo najti dodatna sredstva, imajo skupine organiziranega kriminala drug problem, imajo preveč eh, denarja in morajo najti načine, kako eh, ta sredstva oprati in kako jih eh, ponovno inicirati v legalno gospodarstvo. To je velika grožna, verjetno največja grožna, ki jo predstavljajo te skupine. Eh, potem so se pojavile investicije v zeleno gospodarstvo eh, in pa internet, ki ponuja eh, skupinam organiziranega kriminala nove možnosti, da delujejo brez meja. Kakšne so naše ugotovitve in zaključki? Zelo malo se poroča o tem torej ni dovolj zavedanja o delovanju teh skupin eh, na evropski ravni. V Italiji so te skupine poznane zaradi eh, zelo eh, hudih trenutkov, skozi katere smo šli v naši zgodovini. Ampak, ko se skupine premaknejo izven Evropske unije, obstaja zelo slabo poznavanje teh skupin in zelo malo se poroča o njih. Te skupine Eh, tudi same eh, zelo različno delujejo eh, v primerjavi z Italijo doma. Imajo na svojem področju delovanja popoln nadzor nad območjem, tudi z vojaškega vidika. Ko začnejo delovati izven Italije, pa ohranjajo nek nizek profil, nizko prepoznavnost. In ker so tako slabo prepoznavne, ker eh, se vključijo tudi v zakonito eh, gospodarstvo, na zakonita področja, je to zelo velika grožna v tem trenutku. Zdaj smo pri priporočilih. Eh, naše poročilo prinaša številna priporočila, sam sem jih izbral pet najpomembnejših, gre predvsem za zaznavanje in identifikacijo organiziranih kriminalcev in skupin, potem gre za uh, informacije, ki jih je treba bolje izmenjevati. To je ključnega pomena. Potrebujemo tudi neko celovito uh, protimafijsko zakonodajo. Tukaj ne mislim uh, samo na italijansko mafijo, ampak uh, na splošno. Uh, posredotočali smo se predvsem na italijanske skupine organiziranega kriminala, ampak to velja pravzaprav za vse skupine, uh, uspevajo, ko najdejo v zakonodaji eh, določene vrzeli. Potem um, eh, premoženska korist iz kaznjivih dejanj. To je zelo pomembno, ljudi lahko sicer aretiramo, jih zapremo. ampak eh, to spada v njihovo delovanje, če lahko tako rečemo. Eh, Premoženska korist pa ostane in to škodi našemu gospodarstvu. Potem pa je treba graditi še na obstoječih izkušnjah. Obstajajo države, Italijo sem omenil večkrat, ampak to ni edina država, ki. Uh, je uh, izborila že nekaj pomembnih bitk proti skupinam organiziranega kriminala. Najti moramo način, kako uh, graditi na izkušnjah in na pozitivnih primerih. Eh, lahko ponudimo določene rešitve, določene predloge državam, ki nas prosijo za pomoč. Kakšen je bil odziv Europola na vse to, ko smo zaključili oceno tveganja? Eh, smo ugotovili, da potrebujemo posebno področje znotraj našega delovanja, znotraj naše strukture, ki se bo uh, posvečalo samo uh, italijanski mafiji. Uh, vzpostavili smo to točko, ki je naletela na veliko podporo um, organov v Italiji, pa tudi uh, drugih držav. Uh, priključil se je tudi Eurojust. Uh, tako eh, stran pregona kot eh, pravosodna eh, stran morata biti vključeni in pa Interpol, ki je tudi zelo pomemben akter za sodelovanje z državami, s katerimi nimamo sporazuma. Cili te točke so zelo jasni. Tukaj gre za neko platformo za izmenjavo informacij. Vedno smo se eh, osredotočali predvsem na eh, samo dejavnost, nikoli na konkretno skupino in zdaj eh, se bomo začeli osredotočati na same skupine organiziranega kriminala. Mm. Dr državam, članicam in organom pregona v njih lahko ponudimo konkretne predloge. Tukaj imamo nek. Eh, strateški pristop, eh, potem eh, države spodbujamo, da razvijajo tudi platforme za usposabljanje uradnikov, ki se s tem ukvarjajo, spodbujamo preiskave, predvsem na visoki ravni in od odprtja te točke smo že nudili podporo pri eni taki preiskavi s tem bom zaključil svojo predstavitev. Eno minuto še imam. E, presenetljivo dobro sem se držal časovnega okvira. Najlepša hvala za vašo pozornost in veselim se že vprašanj. Hvala, sedaj pa odpiram razpravo, takoj dobi besedo poročevalec gospod Jakolino. Hvala, gospod, gospa predsednica. Torej, popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod Elero in to, kar smo delali v zadnjih 15 mesecih, se popolnoma pokriva s tem. Torej, gre za sovpadanje namenov, eh, interesov in tako naprej. In um, zelo lepo je bilo tudi, kako konkreten jezik uporablja, kako razumljiv je. Torej, um, Eh, Evropski parlament je seveda tudi hotel z ustanovitvijo tega odbora povdariti, da se je pomembno proti temu boriti in da ta pojav obstaja. Ampak v vseh državah članicah zaznava ni enaka. V nekaterih državah članicah eh, je premalo uh, informacij o tem. Zato se soočamo z evropskim izidom, vam kar zadeva zakonodajo. Treba je bolj uporabiti instrument za plembe, predvsem tudi preventivne za plembe. V nekaterih državah ti, to ni možno, ampak mafiji je treba oduzeti denar. Eh, premoženjsko korist, ki je bila predobljena s kaznivo dejavnostjo. Torej, slišimo, da se mafija uriva tudi v ekonomsko življenje in proti temu se je bori, treba boriti. 3. maja je, bila, pred, je bilo predvideno, da uh, imamo da se s, um, sedem držav članic sestane s Europolom, Eurojustom in da tam izmenjujejo informacije. In to je uh, način dela, ki ga moramo podpirati. Uh, torej želim predvsem vas spodbujati pri nadaljem delu. In tudi vi ste tu našteli različna kazniva dejanja, naprimer eh, na spletu, na področju okolja in tako naprej. V bistvu je to zelo podobno temu, kar smo ugotovili v našem poročilu, tako da nas vse še čaka veliko dela. Hvala, gospod Jakolino, sedaj pa gospod Kirkop. Hvala, gospa predsednica. Samo dve vprašanji želim postaviti. Obih ste se lotili v, dotaknili v poročilu, tako da to ni nič novega. Prvo vprašanje je odnos med Europolom in regionalnimi ali lokalnimi policijskimi silami. Menim, da so včasih bile tudi določene težave pri takih pobudah. Narava vsega tega področja je seveda tudi malo problematična, kar zadeva lokalne policijske sile. Včasih eh, tudi policija na lokalni ravni eh, je potrebna velike pozornosti, si jo treba previdno ogledati, preden se začne, začinja postopek ugotavljanja kaznjivih dejanj in tako naprej. Torej, kaj ste ugotovili v tem kontekstu in druga stvar? Orga nizirana kriminalna dejavnost v zakonitih eh, gospodarskih podjetjih. Torej, veliko je teh legalnih podjetij, kjer se podjetja sama pravzaprav ne zavedajo, kdo jih nadzira, torej od kje prihaja denar, investicije in tako naprej. Eh, in da to pogosto prehaja iz eh, premoženja iz kaznivih dejanj ali storilcev kaznivih dejanj. Kako lahko uporabite različne mehanizme, da bi vzpostavili te povezave in da pomagate tem Eh, legalnim, zakonitim podjetjem, da se rišijo teh problemov. Hvala. Eh, ne, še več vprašanja. Bill Newton Dunn. Hvala. Obima za zelo zanimiva, zanimivi predstavitvi in tudi zelo dragoceni predstavitvi. Štiri ali pet italijanskih organizacij, ki ste jih eh, opisali v eh, presenetljivih eh, podrobnostih, ali so to hudodels, največje hudodelske združbe od 3600 v Evropi, ali pa so pač najbolj učinkoviti, ali so tudi največji in najučinkoviti, ali pa so tudi druga hudodelska družba, o katerih niste poročali, ki pa jih je treba tudi upoštevati. Torej, želim vse skupaj postaviti v določeno perspektivo. In druga stvar, ta zelo dober nasvet, da potrebujemo definicijo eh, kaznivega dejanja, ki je povezana z mafijsko organizacijo. Eh, um, problem za nas, ki nimamo privilegija, da smo Italijani, je, da beseda mafija Eh, za nas pomeni določeno organizacijo, ampak vi menite, da naj bi to bil splošen pojem. Torej, mogoče bi bilo dobro, če izberemo drug izraz, ne eh, po vzorcu mafije, mogoče organiz, organiz, organizirana združba, podobna mafija ali nekaj takega. Torej, če enostavno rečemo mafija, potem eh, v drugih državah pravzaprav mislimo samo na to organizacijo, ki se imenuje mafija. Torej, veliko je ehm, pomankanja informacij v Evropi, premalo poročanja o tem, to ste povedali in eh, hvala še enkrat za zelo zanimivi predstavitvi. Sedaj pa je na vrsti gospa Holmajer. Tudi jaz se želim prav prisrčno zahvaliti za zanimivi poročili. Uh, Tudi jaz vedno spet ugotavljam, da v odboru se vedno spet vračamo v Italijo, vendar ugotavljam, da živim v državi, ki ne meji na Italijo, ki pa ima kljub temu znatne probleme z organiziranim kriminalom in posledicami tega, predvsem v obmejnem območju s Češko, kjer s Češko vlado intenzivno analiziramo, naprimer, organiziran kriminal eh, strani Vietnamcev, kako to vpliva na trg eh, mamil in kakšne posledice ima to za našo regijo, tako v Nemčiji kot tudi na Češkem. Zato naslednje vprašanje, ali ima Europol kakršnakoli spoznanja o tem, koliko pa je pripravljenosti za sodelovanje eh, pri raznih, različnih azijskih vladah, da bi se postopalo proti tamkajšnjemu organiziranemu kriminalu, ki naprimer denar iz hudih kaznivih dejanj, storjenih v Evropski uniji, potem doma uh, eh, uh, eh, dajajo v gospodarske tokove. In to pravzaprav stimulira, spodbuja tamkajšnje gospodarstvo z denarjem, ki je bilo uh, ustvarjeno s težkim kriminalom v Evropi. Torej to, uh, je pravzaprav tak malo problematičen eh, denarni krogotok in eh, ga prelomiti je naš cilj. Zato se sprašujem, ali zato potrebujemo tudi zunanje politično sodelovanje, ne samo varnostno politično sodelovanje, torej sodelovanje med varnostno in zunanjo politiko, ko gre za naprimer sodelovanje z vietnamsko vlado ali kitajsko vlado da bi eh, bili bolj učinkoviti, kajti posamezne nacionalne vlade, kot naprimer Češka, nam javlja probleme. Pripravljenost za sodelovanje naprimer Vietnama očitno ni zadostno. Hvala, gospa Holmajer in kolega, kolegica Borselino kot zadnja. Hvala, gospa predsednica. Hvala Europolu za to pomembno in zanimivo delo. Torej, ocena ogroženosti. Sprašujem se, zakaj ocena ogroženosti šele od leta 2011 ali 2013? Kaj ti ocena ogroženosti bi morala imeti predvsem preventivn učinek? Ne vem, ali ta študija, ta ocena, ali je bila storjena že prej. Če bi to storili prej, bi ozaveščenost v Evropi za ta pojav bila večja, v Italiji se je to zgodilo. Ampak v Italiji je eh, to bilo tudi pogosto, torej dolgo se je na to gledalo kot na, pojim, na problem juga, da se to nanaša samo na te južne regije in brez tega, te ozaveščenosti seveda tudi ni um, ni bilo ustreznih ukrepov, šele potem, ko je Andrangeta in ko so druge mafijske organizacije se bolj širile in bolj urivale v gospodarstvo, se je povečalo tudi, povečala tudi ozaveščenost. Torej sprašujem, če bi to storili prej, ali menite, da bi se v Evropi bolj zavedali tega problema in da bi se lažje borili proti temu, ali je tako, kot da danes začenjamo od začetka, od nule. Hvala, gospa Borselino. Hvala uh, uradnikom iz Europola. To delo je za naš odbor velikega pomena. Uh, tudi uh, direktor Europola je uh, vedno prisluhnil našim željam um, tudi meni se zdi malo pozno uh, za to delo. Tako kot je povedala gospo, gospa Borselino, v Italiji smo predolgo podcenjevali ta pojav. Eh, torej, bil je nek zelo površen pristop eh, političnega razreda do tega. Uh, mogoče tudi iz določenih interesov, nekako se niso hoteli utikati v to in niso se tega hoteli lotiti na zakonodajnem področju. Torej, mi to, kar smo že podoživeli v Italiji v preteklih letih, eh, ko je, je bilo uh, vse, ko se je zdelo, da je vse samo problem juga, in se nismo zavedali, da je to, kar se dogaja na jugu, samo minimalni del tega, kar se potem investira na severu Italije. In to, kar se sedaj dogaja že več mesecev eh, expo, v zvezi z Expo 2015, je res eh, preizkušnja za vse to. Torej, uh, um, če eh, nekaj vidimo samo kot regionalni problem, to nekako odvrača pozornost in um, besed, beseda mafija ne pomeni nujno tudi ndra, ndrangeta. Torej več je različnih kriminalnih realnosti, ki se tudi razlikujejo regionalno. To ne pomeni, da sakrokoronita, to je eh, organizacija v Apuli, da deluje samo tam. Eh, svoje korenine ima tudi drugot po Italiji, isto velja za, kozo, za Kozonostro in za Kamuro in za Ndrangeto. Ndrangeta je mogoče največja kriminalna organizacija na svetu. Eh, ne smemo pozabiti, da smo na zadnjem sestanku je eh, državni tožilec Grateri eh, zelo podrobno poročal o sposobnosti Drangete za čezmejno delovanje in tudi delovanje preko Evrope. Torej, naprimer na področju trgovine z drogami, z eh, kolumbijskimi združbami in mehiškimi združbami. Včeraj so naprimer aretirali enega najpomembnejših eh, ubežnikov v Kolumbiji. Kaj to pomeni? Da podcenjevanje v drugih državah, v tretjih državah je omogočilo mafiji, torej z izraza mafija uh, izraz mafija pokriva zelo široko področje. Torej, tu gre tudi za dejavnost afriških hudodelniških družb, eh, združb, predvsem nigerijskih, ruskih, japonskih in tako naprej. Uh, torej, um, štiri kriminalne realnosti, uh, napadajo tudi varnost uh, ljudi v Združenih uh, državah Amerike, je bilo ugotov, ugotovljeno. Torej, ko smo bili v Washingtonu aprila, konec aprila, začetek maja, smo poudarili, da ne gre podcenjevati strani ZDA aktivnost in drangete. Torej, to se ne nanaša samo na Italijo. Torej, um, v Italiji že dalj časa poznamo to realnost. Ampak, naprimer, dejavnost drangete v eh, Nemčiji je tudi eh, tako eh, nekako eksemplarična. Eh, v bistvu napadajo ekonomsko in socialno tkivo v, Ita v Nemčiji. To ne pomeni, da je Nemčija eh, baza, oporišče mafije, ampak eh, klani iz eh, Zendrangeta in eh, drugih organizacij so se preselili tudi tja in razširili svojo dejavnost, naprimer v Nemčijo in druge države. Hvala za to delo. Zdi se mi temeljnega pomena. Vedno spet si želim, da države članice eh, eh, predvsem tudi financiranje Europola vidijo iz tega vidika. Europol lahko, Europol je struktura, ki lahko opravi pomembno delo, ampak države članice morajo seveda tudi um, izraziti pripravljenost, da to financirajo in da želijo, da se izvaja to delo. Če bi države članice bolje izmenjevale E, če bi potekala izmenjava informacij med državami članicami na boljši način, bi, bilo, bi bili tudi bolj učinkoviti. In to delo se opravlja tudi v Evropolu in tam vidimo dejstva. Tam, e, kar se dela tam, je nad političnimi programi posameznih držav. Sedaj dobita predstavnika Evropola možnost, da odgovorite na vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi. Hvala najprej gospod Jakolino, ja, nedvomno, če uh, v bistvu so naše ideje zrcalo tega, kar piše tudi v vašem poročilu. Prvi korak je, da se prepozna eh, organiziran kriminal po vzorcu mafije, ki se razlikuje od drugih tipov eh, kaznivih dejanj. To je zelo težko. Če moraš policijo prepričati, prepričati da mora izvesti določeno preiskavo, potem se izhaja iz določene domneve. Če v Italiji imamo ta, to definicijo eh, mafijskega kaznivega dejanja in zato je tudi lažje izvajati te preiskave kot drugot. In zato tudi policija ni vedno pripravljena začeti takih preiskav. Vsaka država ima seveda različno zakonodajo eh, in sistem, ampak to je uh, eh, osredno orodje. Dokler. Torej, treba je priznati, da je kaznivo dejanje po vzorcu mafije drugačno od drugih kaznivih dejanj in to je prvi korak za učinkovito strategijo seveda pa uh, uh, Europol z veseljem sprejema tudi ostale priporočila. Potem Kirkop, gospod Kirkop, prva točka, kako sodelujemo s policijami, s policijskimi silami. Torej, naša vrata do nacionalnih policijskih sil je nacionalna policijska enota, ki jo ima Europol v vsaki državi ko torej ugotovimo, da je treba izvesti preiskavo, potem eh, se obrnemo na to nacionalno enoto in nacionalna enota potem ugotovi, katera policijska sila je najbolj primirna za obravnavo tega primira. Če pa je neka zadeva že odprta in to prejmemo iz lokalne eh, policijske sile, gre informacijski tok po drugi strani, torej lokalna policijska sila nacionalno enoto in nacionalna Europol. Vse informacije se stikajo tudi v našem sistemu. Za nas je zelo uh, lahko fizično spremljati tok informacij. Noben sistem ni perfekten, ampak doslej smo vedno uh, imeli zelo pozitivne rezultate, beležili pozitivne rezultate. Drugo vprašanje pa je zelo zanimivo. Gre za zakonite podjetne strukture. To je največji problem. Uh, Res je, lahko imate sto ljudi, ki delajo za neko restauracijo, za pizzerije in tako naprej, ki sploh ne vedo, zato eh, verigo pizzerij gre za pranje denarja. In to je eno od priporočil. Um, izmenjava informacij. Pogosto ni nobenega znanja o določenih skupinah in ni nobene izmenjave informacij. Če nekdo ne gre v drugo državo in jim reče, bodite previdni, ta restauracija, ta družba, ta pizzerija je povezana z organiziranim kriminalom, potem v teh državah ne boste imeli nič, kajti to so poslovneži. Uh, beli v bistvu nimajo umazanih e, e, rok. Torej, v nekaterih državah pač ta ozaveščenost ni tako visoka za ta tveganja. To, kar je povedala gospa Borsellino, popolnoma drži. Pred 20 leti je v Italiji bilo enako. Kar moramo razumeti in to vedno povdarjam, ti ljudje danes prihajajo z denarjem, s premoženjem in, postav, in dajo nogo v vrata s tem premoženjem, z denarjem. In ko so prišli bili ovratniki, čez nekaj časa, potem bodo, torej če so že eh, nekako se uveljavili, potem je zelo težko se boriti proti njim. In če, eh, zdaj govorim kot karabinjeri, Isto je bilo v Italiji pred 20 leti. Jaz sem iz Benetk, iz eh, severa Italije. Splošno mnenje je bilo, ne, pri nas v naši regiji se to ne dogaja, to ni možno, pri nas je vse drugače. Ampak to je napačno mnenje. Zgodilo se je v Italiji, govorimo isti jezik, imamo isto kazensko zakonodajo in predstavljamo si, da ti ljudi se selijo drugam v Evropi, v drug eh, kontekst, kjer eh, ljudje ne vedo, kaj pomeni mafijski boter in tako naprej, kar je italijanom znano. In to eh, je povezano seveda z usposabljanjem. Moramo usposabljati evropske policijske policiste, da e, prepoznajo signale, tako da prepričijo tem ljudem, da se uveljavijo kot čisti poslovneži. Kaj ti če prideš nekaj let pozneje, e, je pogosto prepozno. Upam, da sem uspel odgovoriti na vaše vprašanje in sedaj bom dal besedo gospodu Rošenpaharju. No, midva, eh, Rauschenbachom midva si bova razdelila odgovore na ta vprašanja. Če eh, govoril bom o velikosti hudodelskih družb, eh, teh skupin, torej grožnja strani takega skupine organiziranega kriminala, ne izhaja iz velikosti, iz števila članov bile so mogoče tudi večje skupine, kar zadeva število med temi 3600, ampak kar smo ugotovili in podoba organiziranega kriminala se je spremenila. Torej, težko je definirati, kdo je član eh, take združbe in kdo je nekako pridružen. Eh, torej nekako zelo jasno razmejiti, kdo je član, član skupine in kdo je sodelavec, e, torej kdo potem ponareja um, um, dokumente tih otapih ljudi in tako naprej. To je zelo težko, kajti iz, iz e, kriminalnega sektorja do drugega je to uh, različno. Pri e, tih otapljanju drog. Eh, je to drugače kot na drugih področjih. To, torej, težko je določiti velikost skupine, ampak kar lahko storimo je, da rečemo, da kazniva dejanja po mafijskem vzorcu so podobna, kar zadeva eh, nekako poslovno vedenje, torej, da izkoristiš vse, kar nudi eh, trg za kaznivo dejanje. In to je ta grožnja kar zadi v ime, tako kot je povedala že gospa Alfano. Za nas je seveda pomembno, da imamo neko skupno razumevanje eh, tega, zakaj gre. In tudi kolega je že odgovoril na to. Ena od značilnosti organiziranega kriminala je, in to je pokazala ta ocena, da nove oblike organiziranega kriminala ne eh, Eh, vplivajo nujno na državljane, naprimer ponarejanje ali velike goljofije z DDV-jem. To ni neposrednih posledic za državljane. Seveda vladam primankujejo sredstva, če se to dogaja v velikem obsegu, zato mora to ozaveščanje prihajati od zgoraj, od eh, eh organov kazenskega pregona. Torej, to ni eh, kaznivo dejanje, ki bi ga ljudje čutili na, lastnem, na lastni koži. In to je še posebej pomembno, ko govorimo tudi o finančnih virih. Torej, ogroženost temelji predvsem na ogromnih finančnih virih, ki jih imajo te skupine. Eh, In če bi imeli skupno razumivanje, kar zadeva tudi na zasek eh, premoženske koristi, bi lahko se bistveno bolj učinkovito borili proti temu kriminalu. In to me vodi do težkega vprašanja gospe Holmajer, kar zadeva azijske države. Torej, zakonodajni okvir, pravni okvir nam ne omogoča neposrednega sodelovanja z državami, s katerimi nimamo sporazumov o sodelovanju. In včasih je to zelo škoda, kajti pridemo do meja, do meje. In potem moramo najti načine sodelovanja s temi državami včasih sodelujemo preko interpela, Interpola, ampak težko je imeti ta direktni stik, ki pa je potreben, če hočeš biti očinkovit. Moram reči, da nismo zelo. Um, da nimamo dobrih rezultatov zdaj za posamezne primire, iz katerih bi potem lahko sklepali, kakšne so najboljše poti. Imamo sicer uh, določene primere, kjer smo uspešni, ampak ne moremo iz tega sklepati, kaj bi bil najboljši način. Eh, eno vprašanje, na eno vprašanje je še treba odgovoriti. Ja, res je. To bi verjetno morali storiti že davno. Pridružil sem se Europolu 2007. Prej sem delal v Neaplju in sicer kot eh, projektni menedžer za trgovino z ljudmi. Prvi primer, ki smo ga obdelali v zvezi z italijansko kriminaliteto, je bil primer eh, v letu 2011. To je prvič, ko je Europol eh, prijel zadevo o organiziranem kriminalu iz Italije. Ko mora Europol določiti prioritete, to temelji na informacijah, ki jih prejmemo. Pre, če 90 odstotkov informacij se nanaša na ponarejanje, potem eh, je to za Europol prioriteta in se s tem bolj ukvarjamo. Ko sem se pridružil Europolu, ni bilo nobenih informacij o organiziranem kriminalu iz Italije. V Italiji ne vem, zakaj premalo uh, eh, zavidanja uh, eh, o tem problemu. Uh, mogoče Italija posredovala manj in premalo informacij, včasih organi kazenskega pregonja sploh ne pridejo na idejo, da posredujejo te informacije nam. Sedaj se je to spremenilo. Ko, ko je začel delati krim in ko smo tudi mi se bolj posvetili temu problemu, uh, so tudi drugi ogotovili, da je to prioriteta. Evropski parlament se je s tem ukvarjal tudi mi in zato se lahko usedemo skupaj z državami članicami in začnemo konkretno delo. Naprimer, Nemčija zelo podpira to pobudo tudi zato, ker so imeli nekaj hudih izkušenj z kaznivimi dejanji po mafijskem vzorcu. Če bi to bilo storjeno že pred leti, bi imeli danes višjo raven ozaveščenosti, ampak na to ne morem polivati. Upam, da naslednjič, ko bom tu v parlamentu, bom lahko poroči, poročal o operativnih uspehih. Torej nekje že ugotavljamo, da bomo uspeš, uspešni, ampak to je še bolj v začetku začetni fazi in upam, da eh, bo ta uspeh tudi eh, potem dejansko zagotovljen. Še enkrat gospod Newton Dan. Ne bom govoril 25 minut, čeprav imamo še 25 minut v našem odboru. Um, in eh, hočem izkoristiti prisotnost eh, dveh gospodov, torej usposabljanje lokalnih eh, policistov, s tem se popolnoma strinjam, območje, iz katerega prehajam, sem nekaj poleti um, um, delal z lokalnimi policijskimi oblastmi. In naprimer tam je pisalo tudi na tablah telefonske številke um, policistov v tujini. Ampak policisti v tujini, <laughs> foreign police officers, so zanje bili um, uradniki v Manchesteru in tako naprej, ne v drugih državah. Torej, potrebno je to usposabljanje, popolnoma se z vami strinjam. Omenili ste strokovnjake, ki tudi delajo za te hudodelske združbe. Ali lahko kaj povedate o, po, poveste o tem, ki posredujejo te kontakte, ki pa ti delajo? ti, ki omogočajo eh, te povezave in eh, dejavnosti, to so osebe z veliko močjo. Potem ti ogromne količine denarja, ki jih imajo te hudodelske družbe, kje pa je ta denar? Verjetno leži kje na bankah. A so to evropske banke, a to vemo? To bi bilo zanimivo vedeti. In še zadnja najbolj pomembno vprašanje, rekli ste, da je treba to ozaviščanje sprožiti z, na vrhu. 28 predsednikov držav in vlad bi moralo reči, to je za nas prioriteta, potrebujemo ukrepanje po vsej Evropi. E, torej javno mnenje je treba ah, osvestiti za to upam, da ta javnost, da nas tudi posluša, sej se to prenaša v živo. Torej, treba je nekaj storiti. In potem, če bo pritisk javnosti dovolj velik, se bodo odzvali verjetno tudi eh, predsedniki vlad in držav s konkretnimi akcijami. In potem bodo verjetno tudi pripravljeni izvesti takšne ukrepe. Najlepša hvala začel bom z zadnjim vprašanjem. No, zato smo pa tudi tu in zato smo tudi objavili to poročilo, da ozaviščimo javnost, ampak ne samo javnost, temveč tudi policijske sile, da ne bodo menili v Združenem kraljestvu, da tuji policisti sedijo v Manchesteru, temveč ki drugi. E, torej, in potem bo, me bodo mogoče tudi poklicali in mi rekli, tu je op, odprla italijanska restauracija, vsi so zelo prijazni, ampak ta restauracija je vedno prazna. Ali mislite, da je to opozorilo? Takšnih klicev sem nekaj prejel v zadnjem času in to potem lahko sproži preiskavo in mogoče pride do aretacije, potem ljudje preberejo o tem v časopisih in potem ugotovijo, pa v našem mestu imamo mafijo. To moj eh, bratranec je angliš in tam so naprimer aretirali mafijskega bosa in ga potem izročili Italiji čeprav se prej niso zavedali, da eh, mafija v tem majhnem kraju v Angliji, kjer živi bratranec, sploh obstaja. Torej, na ta način je treba začeti tako, da se to potem premakne tudi na politično raven. No, usposabljanja. Signali so zelo pomembni. Treba je prepoznati znake, tega urivanja teh skupin. Če ljudje ne ve, vedo, na kaj naj so pozorni, bodo mogoče pozorni na napačne zadeve. Če, naprimer, eh, te vse, eh, vse, vse, eh, vse, vse za podjetja, kjer se obrača veliko denarja, pizzerija in tako naprej, torej v gotovini. In če vidiš, da je pizzerija vedno uh, prazna in je odprta že deset let, potem mora denar priti od nekje druge, kar zadeva premoženje. Torej ti eh, velike količine denarja, premoženja, če si ogledamo Kalabrijo, to je ena najrevnejših regij v Italiji, ampak kriminalne združbe eh, tamkajšnje so med najbogatejšimi na svetu. Torej oni ne ustvarijo eh, blaginje v, v regiji, iz katere prihajajo. Kje je denar? To je vprašanje za milijon dolarjev. E, seveda nepremičnine so dobra možnost za e, injiciranje denarja v realno ekonomijo, deloma tudi v bančni sistem ampak potem že postane denar eh, sledljiv. Najpomembnejši del, torej ti brokeri, posredniki, ki niso uradno povezani z mafijsko skupino, ki pa upravljajo s tem denarjem, torej v Italiji to imenujemo siva cona in to je verjetno tudi eden najnevarnejših delov organiziranega kriminala. Kaj ti, ko se skupine urinijo v legalno ekonomijo, ko kupijo delnice, delnice velikih podjetij, potem je njihov, in, in, njihov interes ni družba sama, temveč eh, da se urinijo v legalni del ekonomije. na primer, če kupijo delnice eh, eh, podjetja IT, potem pridejo v stik z pravniki, z drugimi vlagatelji, investitorji in tako naprej. Eh, in to so pač ti posredniki, ki zagotovijo tudi veliko premoženje. Torej, v nekaterih primerjih so to eh, osebe, ki prihajajo neposredno iz eh, kriminalne eh, skupnosti, ki pa so zelo eh, sposobni. Na drugi strani pa samo ponujajo določene storitve na splošno. Naprimer, uradi, ki pošiljajo denar v tujino. Nekaj jih je v lasti posrednikov, eh, za katere eh, Eh, kriminalne združbe vedo, da tam lahko perejo denar. In ti posredniki perejo za nje denar, s tem, da zase obdržijo določen odstotek. To pa ne velja samo za italijansko organizirani kriminal, za ruski organizirani kriminal in tako naprej. Sokta je eh, pranje denarja eh, identificirala kot eh, eno od glavnih dejavnosti organiziranega kriminala. Torej, zadeve, s katerimi se ukvarja Europol, eh, Pri, pri nekaterih so upletene banke, ampak to so konkretni primeri, o katerih ne morem, ne morem poročati. Kaj je ključna lekcija? Ključno, kar mislim, da se moramo naučiti tu, je, da nekde na kakovost zakonodaje so ti ljudje profesionalci in vedno bodo našli nek način, kako izkoristiti najbolj ugoden element zakonodaje. To torej pomeni, da vse čas potrebujemo najbolj aktualne podatke strani držav članic. Več, ko bomo vedeli, bolj bomo lahko opozarjali policije na nov modus operandi, kajti včasih to, kar je bilo aktualno pred dvema letoma, ni več. Pri italijanskem organiziranem kriminalu smo priča temu, da se vedno bolj premikajo v smer tako imenovanih eh, netveganih kaznivih dejanj. Kajti, ko nekoga zaprejo za 20 let zaradi mednarodnega trgovanja z mamili, v trenutku, ko pride ven iz zapora, ne bo najverjetneje zopet šel v trgovino za drogami in tega, da ga zopet dobijo, bo iskal druge načine, kako generirati denar. Toliko zaenkrat. Ja, mislim, da če želimo biti tu uspešni, je pomembno, da še nadalje spremenimo svoj pristop in sicer iz zgolj dokazovanja nekega kaznevega dejanja v to, da organiziran kriminal razumemo kot eh, poslovno dejavnost. Če hočemo biti uspešni, moramo razumeti celotno poslovanje in od samega začetka moramo ne le preiskovati njihovih kaznjevih dejanj, ampak moramo preiskovati tudi način njihovega delovanja, odkot prihajajo in kam gredo finančni tokovi. Zaenkrat ne znamo povedati, kje denar je. To je eden velikih problemov. Ne moramo biti uspešni, če ne vemo, kje je denar. Tako da Europol seveda je tista agencija, ki to lahko stori, če te podatke ustrezno zbiramo. In nobena država članica ne more tu biti sama uspešna, kajti investicije v nekej državi članici se ne moramo lotiti, če ne dobimo podatke, odkot denar. Tako da mislim, da je bistvo, da sistematično zbiramo te podatke, da jih analiziramo in potem to analizo posredujemo preiskovalcem v državah članicah, kar jim potem omogoči, da tudi razumejo eh, delovanje celotne skupine, da se tega lotivajo na koordiniran pristop. To je način, kako se mi želimo tega lotiti. In tu, tu je ta paradigmatična sprememba hvala lepa, če ni drugih vprašanj. Ne? Dobro, potem pa hvala lepa predstavnikom Europola, Europola Mišelu, eh, Mihajlu Rošenbahu. A, gospa McIntyre, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Kot prvo, naj povem, da mi je zelo žal, da sem eh, zamujala, kot je to žal pogosto tu, in da nisem uspela slišati vsega, kar eh, ste obravnavali tudi danes, ampak iz slišnega in prebranega lahko povem, da gre za izredno zanimivo temo. Ko ste govorili o naravi organiziranega kriminala kot eh, velikih eh, postov, Al Capona so zaprli zaradi vtaje davkov, ne zaradi česarkoli drugega, tako da ta pot, ki jo obirate, je vsekakor prava. No, eno od področji, ki je meni še posebej zanimivo, je kriminaliteta z področja streljnega orožja in pa obveščevalni podatki z področja balistike, kar zadeva povezovanje različnih skupin in posameznikov. In zanimalo me je, ali nam lahko poveste kaj več o tem, ali naprimer ste uporabili te obveščevalne podatke z področja balistike in kakšen je vaš pristop k kaznivim dejanjem vezanim, vezanim na strelno orožje in kaj ste uspeli tudi doseči v smislu boja proti organiziranemu kriminalu. Dejavnosti Europola odražajo seveda prioritete v zvezi z tistimi najbolj akutnimi problemi, s katerimi se države članice soočajo na področju terorizma in eh, organiziranega kriminala. Tako da na to področje, ki ga menite, se nismo sretočili. Ampak nove prioritete, ki jih je določil svet PNZ junija, vključuje tudi trgovino z orožjem. Tako da ja, zdaj se pripravljamo tudi na to, da pripravimo operativni strateški projekt za trgovino z strelnim orožjem. In eh, znotraj te prioritete bomo nedvomno, kot je predvideno v političnem ciklu Evropske unije, ustvarili akcijske in eh, strateške načrte. In eh, znotraj teh akcijskih načrtov bo verjetno tudi sestavni del balistike in eh, forenzične balistike. Seveda vam podrobnosti še ne moram preskriti, kajti kot veste se to pripravlja v sodvarnost komisijo in članicami, tako da bomo še videli, kako eh, bo stvar potekala, ampak ja, to bo vsekakor zanimiva tema. Hvala. Hvala. No, kot rečeno, hvala vsem ne le za vašo prisotnost, za vaše delo. Eh, hvala torej eh, Michelo, Michelo Rosenbacho in eh, kolegu za sodelovanje. Hvala tudi za to, da boste prenesli naše zahvale direktorju Wainwrightu in vsekakor upamo, da bo tudi v prihodnosti parlament tudi v novi sestavi lahko ostal partner pri sodelovanju z vami. Tako, s tem zaključujemo. Naslednji sestanek bo 9. septembra v Strasburgu od 19. ure do 20. ure 30. Sekretariat nam bo še sporočil natančno dvorano. Sama vam lahko samo še zaželim prijetne počitnice in upam, da se snidemo še več odločnosti in moči, da nadaljujemo z delom pred plenarnim zasedanjem v Strasburgu oktobra.